Witam Państwa. Zbliża się. Lep pozdrav. Akademski četrti skoraj da že mimo. Zaslišanja pa, kot eh, veste, so bolj seminarske narave, če ne že kar akademske. Predlagam, da začnemo po tej akademski četrti. Mislim, da je to lepa obrazložitev, zakaj začenjamo nekoliko kasneje. Skratka, dobro jutro prav vsem, še posebej bi rad v naših vrstah pozdravil naše goste. Kot rečeno, začenjamo z delavnico z naslovom Reforma pravil EU v zvezi z sektorjem sadja in zelenjave. To je ključni sektor kmetijstva v Evropski uniji in že dolga leta je deležen tudi podpore skupne kmetijske politike. To je tudi zelo pomembno z vidika prehrane in kakovosti prehrane. Trenutno pripravljamo tudi poročilo na lastno pobudo na temo sektorja sadja in zelenjave po reformi iz leta 2007. Poročevalec pa je gospod Melo, ki je tudi prisoten v dvorani. Eh, če bo želil, bo tudi dobil kasneje besedo, lahko zdaj, lahko potem kakorkoli. Dobro, namen današnje delavnice je priprava priporočil odbora za kmetijstvo, kar zadeva izpopolnitve predpisov Unije za ta sektor na podlagi analize zatečenega stanja. Razmere so zelo dinamične in mislim, da se moramo ustrezno prilagoditi zahtevam in pričakovanjem tega sektorja in uh, kmetov v tem sektorju. Z nami je gospod eh, Jos Bajman iz eh, Univerze Wageningen na nizozemskem, ki bo imel prvo predstavitev. Vemo, kako zelo pomemben je ta sektor. In to velja tudi za nizozemsko. Eh, drugi prispevek pa bosta predstavila gospod Lučano Trentini in Žak Dask iz skupščine evropskih regij za sadje, zelenjavo in hortikulturo. Torej, to bo predstavitev o razmerah v južnem delu EU, gospod Bajman, ki bo imel prvi predstavitev, pa bo predstavil razmere na severu Evrope. Kot veste, je evropsko kmetijstvo zelo raznoliko mm, iz številnih vidikov in zato je potrebno to specifiko tudi upoštevati v rešitvah, ki jih predlagamo, kajti ni uravnilovke, ne more biti istih pravil za sektorje, ki poslujejo v različnih pogojih. Toliko vodoma, zdaj pa besedo kar takoj predajam našim gostom. Prvi torej gospod Bajman, beseda je vaša. Izvolite, pripravljeni smo na vašo predstavitev in eh, z velikim veseljem jo tudi pričakujemo. Okay, thank you, Mr. Sikirski. Najlepša hvala, gospod Sikirski. Hvala za povabilo. Z veseljem bomo na tej pomembni seji odbora predstavili to vprašanje. Hvala tudi za organizacijo praktičnih elementov predstavitve tega poročila. Veliko čast mi je, da sem danes v vaši sredi in da lahko predstavim nekatere zamisli, ki krožijo po sodobnih evropskih državah, zamisli na eh, temo novih pravil za sadje in zelenjavo. Pripravil sem PowerPoint predstavitev, ki jo bom najprej okvirno opisal. Najprej bom začel z nekaterimi ključnimi sklepi. Če se boste kasneje v predstavitvi izgubili, preskrbi, saj boste že v začetku slišali, kateri so tisti glavni osnovni sklepi. Spregovoril bom tudi o strukturnih spremembah znotraj industrije sadja in zelenjave v celotni Evropi, še posebej pa v severnih državah članicah. Spregovoril bom tudi o spremembah v zvezi z organizacijo, koliko kmetov sodeluje v različnih organizacijah in kaj počnejo, koliko sadje in zelenjave gre skozi te organizacije proizvajalcev in kaj točno se dogaja. Moja predstavitev se osredotoča še posebej na vprašanje organizacije proizvajalcev. Organizacije proizvajalcev so zelo pomemben element režima sadja in zelenjave. Ravno zato menim, da se je smiselno osredotočiti na te organizacije, da si pogledamo, kako so se do sedaj razvijale in kako so vplivale na sadje in zelenjavo, na sektor, na rast tega sektorja. Izpostavil bom tudi nekatere ključne trende na področju zadrug. Tudi organizacije proizvajalcev so namreč nek tip zadrug, kooperativ. Ponekod v nekaterih državah imajo tudi pravni status zadruge. Evropska zakonodaja na tem področju tega ne zahteva, ampak številne države, članice Evropske unije so dejale, da imajo to pravno možnost in so se za to tudi odločile. Organizacije proizvajalcev so torej v teh državah članicah postale zadruge. Ne glede na to, če so pravno gledano zadruge ali ne, pa so v duhu brez dvoma zadruge. Na to bom spregovoril še o izkušnjah v zvezi s trenutno veljavnimi schemami in na to še priporočila. Sam sem profesor na Univerzi v Vahningru. To je razmeroma majhna univerza, približno 10 tisoč študentov imamo. Vse pa posvečamo predvsem eh, eh, kmetijstvu, trajnosti, podobnim naravoslovnim temam. Naše delo je usmerjeno v izboljšanje kakovosti življenja. Ukvarjam se tudi s poslovno administracijo. Ravno zato obravnavam vprašanje režimov sadja in zelenjave. Zanima me, če te scheme delujejo z vidika podjetij. Tudi na organizacije proizvajalcev gledam kot na podjetja. Moje ozadje je torej ekonomija, politične znanosti in eh, teorije organizacije. Sem strokovnjak za kmetijske zadruge Evropske unije, pa tudi drugot. Pred dvema letoma smo zaključili s projektom, ki je nosil naziv podpora kmetijskih zadrug. Tudi Evropska komisija je tam sodelovala in ta projekt smo izvedli na prošnje Evropskega parlamenta pred dvema letoma pa smo torej eh, pripravili 80, razli 80 različnih poročil na temo razvoja različnih zadrug povsod po Evropski uniji. Ta poročila so na voljo tako na spletni strani Evropske komisije, kot tudi na spletni strani Univerze Vahenegen. Prvič smo oblikovali takšen celosten upogled v razmere na področju zadrug v Evropski uniji. To je nekaj novega. Toliko o meni. Sedaj pa ključni sklepi. S tem bom začel in s tem bom tudi končal. Prvič, znotraj industrije sadja in zelenjave potekajo hitre strukturne spremembe kmetije rasejo, rase tudi raven specializacije, kar pomeni, da so potrebe teh kmetij drugačne eh, vizavi podpore nacionalnih in evropskih eh, organizacij. Stopnja organizacije v tem sektorju je v zadnjih nekaj letih prav tako narasla in to precej hitro. Vedno več kmetov, vedno več proizvodov gre torej skozi organizacije proizvajalcev. Stopnje organizacije so različne glede na države članice, veliko je odvisno tudi od razvoja zadrug samih v teh državah. Moj sklep je, da zaenkrat ne potrebujemo novih pravil. Morda bi lahko kakšen element prilagodili, ne potrebujemo pa novih določb. Če imamo pravila za organizacije proizvajalcev, za prostovoljne organizacije, potem potrebujemo dovolj časa, da se ta pravila začnejo ustrezno izvajati, da začnejo organizacije eh, rasti in da se do dobra razvijajo. Te organizacije v resnici potrebujejo predvsem pravno gotovost, vedeti morajo, kakšne bodo razmere čez pet let. Te organizacije namreč ulagajo uh, eh, srednje in dolgoročno. Ravno zato potrebujejo jasnost, vedeti morajo, kaj se bo zgodilo, če bodo investirali danes in kaj jih čaka jutri ali pa čez pet let. Vedeti morajo, kako prilagoditi svojo poslovno strategijo za posamezno tržišče in kakšne podpore se lahko nadejejo strani nacionalnih in evropskih institucij. Naj spostavim nekatere severne države, seveda neke jasne definicije severnih držav članic ni, ampak pogledali smo si razvoj sektorja sadja in želenjave, Eh, zelenjave za naslednje države. Ne vem, če vidite vse te številke, ampak tako ali tako so na voljo v poročilu. Vzeli smo torej Belgijo, Nemčijo, Nizozemsko, Polsko in Združeno kraljestvo. To so eh, največji proizvajalci sadja in zelenjave v severnem delu Evrope. Če si na to pogledamo posamezne uh, tipe zelenjave, naprimer uh, korenje, čebula, paradižnik in tako naprej. To so tudi z tega vidika posamezne eh, zelenjave najpomembnejši proizvajalci. Kaj se dogaja v Evropi? Število kmetij pada. Tukaj imamo številke za Belgijo, Nemčijo, Nizozemsko in Združeno kraljestvo. Polsko sem preskočil, zato ker je število kmetij na polskem tako veliko, da pade zunaj tega grafa. To so številke za obdobje petih let od 2005 do 2010. Na nizozemskem je število kmetij padlo za 15 odstotkov, v Belgiji za 18, v Nemčiji za več kot 20, v Združenem kraljestvu pa še več. Od ene petine do ene tretjine kmetij smo izgubili. Ko si na to pogledamo še vrednost proizvodnje oziroma količino proizvodnje, je slika podobna. Kmetije rasejo glede na površino. Hitreje se tudi specializirajo. To so številke za nizozemsko. Eh, in upravičujem se, ker so grafi v nizozemščini. Na levi strani imamo število kmetij, ki pada iz 600 na manj kot 400 400 v eh, približno 13 letih. Modra črta pa je povprečna površina kmetije. Tukaj gre za podatke v zvezi s proizvodnjo paradižnika. Rumena črta pa kaže celotno velikost kmetij. Ne se upravičujem. Modra črta je povprečna velikost kmetije, ki je narasla iz dveh na skoraj šest hektarjev v zgolj 13 letih. Ta graf torej kaže, kako hitro kmetije rasejo glede na površino in kako hitro se specializirajo oziroma profesionalizirajo. Sedaj pa stopnja organizacije Te podatke sem vzel eh, iz poročila komisije za leto 2014 za področje scheme sadja in eh, zelenjave. Kot vidimo, so stopnje precej različne. Povprečna stopnja organizacije je 43 odstotkov. Pri nekaterih državah je stopnja precej višja, pri drugih precej nižja. Lahko bi rekli, da schema dobro deluje v nekaterih državah in ne tako dobro v drugih, ampak sam bi bil zelo previden eh, s takšnimi izjavami. Če si pogledamo organizacije proizvajalcev in delež proizvodnje sadja in zelenjave, vrednost proizvodnje sadja in zelenjave, ne vem, če vidite vse te številke, tako da sem eh, jih eh, oblikoval v grafu, ki je lažje razviden. Modra črta označuje število proizvajalcev, ki so člani organizaciji proizvajalcev. Iz 10 se je ta številka povečala na 16 odstotkov od 2004 do 2010, kar ni nič dramatičnega, ampak morda je bolj zanimiva rdeča črta, delež proizvodov, kakšen eh, delež sadja in zelenjave se proda skozi organizacije proizvajalcev. V istem obdobju je ta številka narasla iz 30 odstotkov na približno 47 odstotkov od leta 2004 do 2012 ta dele še vedno rase in pričakujem, da bo rasel tudi v prihodnosti. Vpliv scheme sadja in zelenjave je torej jasen, privablja eh, kmete v organizacije proizvajalcev in eh, ta schema je precej učinkovita. ta graf primerja stopnje organizacije iz leta 2004 s tisto iz leta 2012. Številke iz leta 2012 sem vzel iz eh, PowerPoint eh, predstavitve predstavnika komisije, niso še popolnoma uradne, ampak mislim, da so vseeno natačne in da bodo uradno izdane malce pozneje. Graf jasno kaže, kakšna je primerjava. Rdečo so označene številke z leta 2004, z modro pa stopnja organizacije eh, iz leta 2012. Posod stopnja rase, razen v Združenem kraljestvu in v Grči. V Združenem kraljestvu so se ukvarjali s določenimi težavami zaradi priznavanja organizacij proizvajalcev in eh, to je bila precejšna ovira. Na polskem, na češkem, v Španiji, v Nemčiji, v Avstriji, v Italiji je stopna organizacije v precejšnji meri narasla. Ta schema je torej eh, bila precej uspešna z vidika privabljanja eh, kmetov v organizacije proizvajalcev. Poglejmo si še primer nizozemske Nizozemska je vedno imela visoko stopnjo organizacije. Iz 65 odstotkov leta 2000 je ta stopnja narasla na skoraj 90 odstotkov, sedaj pa je malce upadla in to lahko pričakujemo tudi v drugih državah. Zakaj je ta stopnja v zadnjih letih upadla? Jasnih podatkov za zadnja tri leta nimam, verjetno bo ta trend z nami še nekaj let. Nekatere kmetije so tako velike, da ne želijo več biti članice organizacij eh, proizvajalcev. Govorimo o kmetijah velikosti 50 hektarjev toplogredne pridelave in takšne kmetije ne potrebujejo organizacije proizvajalcev. Dovolj velike so, dovolj močne so, da same prodajo neposredno um, malo podraj, prodajnim verigam. V nekaterih državah se to ne bo zgodilo, to ni nek negativen trend, kaže zgolj na to, da so nekatere kmetije tako velike, da ne potrebujejo Eh, organizacij proizvajalcev za zagotavljanje lastnega položaja na trgu. Sedaj pa še rezultati prejšnje študije na temo kmetijskih zadrug, ki sem jo omenil. Organizacije proizvajalcev so tip zadruge, bodi si imajo tudi pravni status zadruge, bodi si imajo imajo nek podoben status, so pod lasništvom kmetov in eh, primerjamo jih lahko z drugimi tipi zadrug. Te številke iz našega poročila iz leta 2012 kažejo, kakšna je raznolikost v Evropi. Finska, nizozemska, danska, švedska, so države, kjer najdemo največ zadrug. Na drugi strani pa imamo Mačarsko, Grčijo, Slovaško, Litvo, eh, za Združeno kraljestvo nimamo pravi številko, v Romuniji in Bolgariji pa praktično ni zadrug. Poprečje Evropske unije je približno 40 odstotkov. Z vidika tržnega deleža. Tukaj govorimo o vseh proizvodih, ne zgolj o sadju in zelenjavi, ampak tudi o mlečnih izdelkih, o svinini, perutnini in tako naprej. To sem želel primerjati z stopnjo eh, organizacije znotraj organizacij proizvajalcev. Dovolite mi, da predstavim nekatere sklepe tistega Eh, starejšega poročila, ki je prav tako pomembno tako za organizacije proizvajalcev, kot tudi za pripravo politik, s katerimi želimo eh, organizacije proizvajalcev podpirati. Tržni delaš eh, zadrug še vedno rase. To je pozitiven trend. Še posebej za tiste, ki v zadrugah sodelujejo. Točnih številk sicer nimam. brez dvoma potrebujejo več pogajalskih moči, večje pogajalske pristojnosti vizavi eh, velikih maloprodajnih verik. Ravno zato zadruge rasejo v velikosti. Nekateri kmeti se pritožujejo, da zadruge same postajajo nekakšna velika podjetja. Smo torej pred nekakšnim eh, razcepom. Pomembno je, da kmetje čutijo, da lahko sodelujejo v zadrugi in zato mora biti zadruga razmeroma eh, majhna, regionalna. Po drugi strani pa je res tudi, da morajo zadruge eh, rasti, če želijo imeti več oziroma močnejše pogajalsko stališče, ko se pogovarjajo z velikimi verigami. Neke preproste rešitve tukaj ni. Posvečati se moramo tudi vprašanju vertikalne integracije v dobavni verigi. Dobavna veriga je vedno bolj integrirana. To pomeni, da so logistični procesi krajši, učinkovitejši, proizvodi gredo s kmetije direktno v distribucijske centre eh, prodajnih verig in z tega vidika moramo zmanjšati Eh, logistično verigo. Tudi iz okoljskega vidika velja isto in tudi eh, z vidika potrošnika je treba verigo skrajšati in eh, jo narediti učinkovitejšo. Tudi to počnejo vsi ti akteri, ki so pogodbeno povezani z drugimi akteri v sami dobavni verigi. Ni veliko čez Eh, menjih zadrug, ampak to bom preskočil. Kakovost eh, vodenja je izjemno pomembna. Bodi si gre za nekakšen eh, upravni odbor direktorjev ali pa za poklicne upravnike. V vsakem primeru pa je to povezano z dobro kakovostjo delovanja. Zakonodaja za zadruge mora biti prožna. Zadruge si ne želijo zelo natančnih definicij in omejitev za zadruge. Želijo se namreč uh, prožno odzivati na spremembe na trgu, tako da se lahko hitro prilagodijo. Sedaj bom preskočil nekaj prosojnic, ker uh, sem že porabil precej časa. sedaj bom spregovoril o kombinaciji dveh prosojnic. Najprej smo imeli tržni delež na eni strani, potem pa še stopnje organizacije na področju sadja in zelenega vina. In ugotovil sem, da je stopnja organizacije z vidika vrednosti eh, proizvodov, ki se prodajajo s pomočjo organizacij proizvajalcev, večja kot pa v primeru uh, zadrug. In zato je ta schema tako uspešna. Ker se tako veliko proizvodov proda s pomočjo organizacij proizvajalcev, precej več kot v povprečju v primeru zadrug, to pomeni, da so postale organizacije proizvajalcev močne in pomembne. Seveda, razmere v vseh državah niso enake. V nekaterih primerjih imamo eh, močnejši položaj organizacij, v drugih ne tako močan položaj organizacij proizvajalcev, ampak v vsakem primeru so precej uspešne. Še dva elementa bi izpostavil, preden končam. Čas se namreč izteka. Najprej izkušnje s trenutnim režimom. To seveda pomeni, da smo morali prebrati vse nacionalne ocene, ki so prav tako na voljo na spletni strani Evropske komisije. Pogovorili smo se tudi s predstavniki industrije, s predstavniki nekaterih nacionalnih oblasti v Belgiji, na nizozemskem, v Združenem kraljestvu, na Irskem, v Nemčiji, na Danskem in v Avstriji. Tukaj vidite tiste štiri elemente, ki so najpomembnejši. Ne glede na to, s kom se pogovarjate o teh schemah, pridete do naslednjega sklepa. Vlada nekakšna pravna negotovost, to je težava. Na eni strani imamo duh zakonodaje, naprimer, ko bi bila ta zakonodaja predmet razprave v upravnem odboru med nacionalnimi eh, institucijami in komisijo so nacionalne institucije predvsej dobro vedele, kaj govori, kaj pravi duh same zakonodaje. Ko pa so to zakonodajo pregledali revizori iz komisije, so pravila tolmačili drugače in zaradi tega se vsi pritožujejo. Vsi predstavniki industrije, si želijo jasnejših a, smernic, želijo si več usklajevanja med nacionalnimi organi in revizori. Na to strogo tolmačenje pravil pogodbenega sodelovanja eh, z drugimi zunaj organizacije proizvajalcev. Veriti moramo, da so organizacije proizvajalcev podjetja, ki se razvijajo, morda bodo spremenila eh, svoje poslovne načrte. Imajo različne odnose z drugimi akteri v sami prehrambeni verigi. Pomembno je, kako konceptualiziramo te organizacije proizvajalcev. Imamo dva tipa ena vrsta si prezdeva predvsem za pogajanje. Druga vrsta pa je bolj zadružne narave in se ukvarja tudi eh, z obdelavo oziroma predvsem s proizvodi samimi. Če imamo organizacijo proizvajalcev, ki se ukvarja predvsem s pogajanjem, vse, ostalo, vse ostale naloge pa preda drugim zunaj organizacije, se lahko znajde takšna organizacija v precejšnjih težavah. Še nekaj smo ugotovili, ne bo preprosto spodbujati čezmenih zadrug ugotovili smo, da je to namreč zelo zapletena stvar. Okoljski ukrepi so izjemno natančni, njihov učinek pa ni vedno jasen. To je bil eh, zadnji element. Dovolite mi, da sedaj sklenem to predstavitev z nekaterimi priporočili naše študije. Mislim, da moramo priznati, da je bila schema za promocijo organizacij proizvajalcev zelo uspešna tako predstavniki industrije, kot tudi predstavniki nacionalnih oblasti, pravijo, da ne potrebujemo novih pravil. Potrebujemo pa večjo ja, eh, pravno gotovost, večjo jasnost, potrebujemo tudi eh, določeno eh, mero poenostavitev, še posebej, kar se tiče okoljskih ukrepov. Prijeti bi morali tudi inovacije, usposabljanje, tehnično pomoč in podobno. še zadnja točka, vprašanje tega, kar je dovoljeno v skladu s pravili konkurenčnosti in kaj eh, ne. Tako na evropski ravni, kot tudi na ravni odnosov med eh, organizacijami proizvajalcev in kmeti. Hvala, sedaj pa besedo predajam nazaj gospodu predsedniku. Hvala lepa. Zdaj pa besedo, kar predajam ostalima gostoma za njuno predstavitev. Samo nekaj trenutkov potrebujemo, da se pripravi prezentacija in da se morda zamenjate tule na govornici. Rozbežeš panovi med sabo ustavljati predpostavljam, da se boste samo dogovorili, kdo bo prvi, kdo bo drugi. Vendar lepa vaju prosim, če sta lahko nekoliko bolj jedrnata. Mikrofon zagovornika, prosim. Okay. Okay. Ah. Buongiorno a tutti, ripeto, grazie per l'invito e ringrazio gli organizzatori. Hvala za povabilo. Zahvaljujem se organizatorjem te pomembne razprave o sektorju sadja in zelenjave, ki je zelo relevanten v Evropi. Sam sem Lučano Trentini, sem predsednik. Eh, organizacije proizvajalcev RFLH. Pokrivamo 22 regij, eh, ki zajemajo 45 odstotkov proizvodne sadja in zelenjave v Evropi. V Italiji imamo eh, strukturo za ta sektor in veliko zasebnih operaterjev, ki predstavljajo okrog 14 odstotkov italijanskih proizvajalcev sadja in zelenjave. No, struktura moje predstavitve bo naslednja. Najprej bom analiziral kontekst, potem podal nekaj predlogov, nekaj idej, na katerih bi lahko še delali. Uh, in osredotočil se na to, kar uh, bi morali narediti v tem sektorju. Najprej bom pokazal, kakšna je proizvodna v svetu, potem v Evropski uniji 27 držav članic potem uvoz in izvoz za sadje in zelenjavo, vlogo eh, proizvajalskih organizacij in pa združen organizacij proizvajalcev bom obravnaval, te so ključnega pomena, ko govorimo o sektorju sadja in zelenjave v Južnji Evropi. Eh, nekaj predlogov bom podal v zvezi z ohranjanjem in razvojem. Mm, organizacij za proizvodno sadja in zelenjave, tukaj se strinjam s predhodnim govorcem. E, strinjam se, e, da so pravila dobra in jih ne bi smeli spreminjati, mogoče bi jih morali e, rahlo prilagoditi in izboljšati, še posebej, ko gre za značilnosti proizvodne po Evropi. Ta je lahko zelo različna. No, govoril bom tudi o tem, kako izboljšati konkurenčnost in investicije, kako ukrepiti vlogo organizacije proizvajalcev in njihovih združen, kako izboljšati operativne programe. Nekaj bom povedal o upravljanju eh, kriz, ko pride do kakšne krize na trgu, in pa okoljski ukrepi, ti so povzročili kar nekaj težav v zadnjih letih. Eh, predvsem, ker je bila tudi kriza prisotna. No, potem pa še inovacije, potem spodbujanje tega trga, tega sektorja, transparentnost trga, eh, kako spodbujati evropsko proizvodno in na koncu še kako lahko ta sektor vključimo oziroma bolje povežemo eh, s skupno kmetijsko politiko. No, bolj na kratko bom vse povedal. Evropa predstavlja 17 odstotkov proizvodne sadja in zelenjave v svetu v tem trenutku. Z te prosojnice lahko vidite, kako se določene države lotevajo razvoja eh, svoje proizvodne in kako se ta proizvodna povečuje. Mm. Eh, glavni konkurenti Evrope so predvsem v Afriki. Eh, Afrika ima 14 odstotkov svetovne proizvodne, Južna Amerika 16. In eh, kot sem prej povedal, se trgi vse bolj povezujejo. To pomeni, da se mora Evropska unija tudi ukvarjati s konkurenco iz drugih držav in drugih delov sveta te številke kažejo, kako eh, proizvodna sadja in zelenjave prihaja predvsem iz sredozemlja. Španija in Italija skupaj predstavljata okrog 50 odstotkov evropske proizvodne, Grčija in Francija skupaj še nadaljnih 16 odstotkov in skupaj z Romunijo eh, to pomeni, da eh, te države predstavljajo že 70 odstotkov evropske proizvodne proizvodne sadja in zelenjave. 120 milijonov ton na leto približno je proizvedenih. Tukaj imamo dva grafa. Mm, in sicer gre za graf, ki prikazuje uh, zadnjih 10-15 let. Spremembe so se dogajale predvsem v zadnjih letih od 2011 naprej. Oziroma graf tudi prikazuje. Uh, Eh, razvoj samo od 2000, do leta 2011. Eh, vidite, da je izvoz rastel eh, veliko bolj kot uvoz. To velja predvsem za zelenjavo, ampak isti graf velja tudi za sadje. Torej, isti trendi se dogajajo tudi v sektorju sadja. evropsko eh, sadje privlačno, drugod, torej Evropska unija povečuje predvsem svoj izvoz. Eh, obstajajo seveda sezonski vplivi in učinki, eh, vendar pa pomeni, vendar imamo visoko kakovost in to pomeni, da smo lahko vodilni na globalnem trgu. Zdaj pa si poglejmo še vrednost eh, proizvodne sadja in zelenjave. Za organizacije proizvajalcev in njihova združenja. Na to sem se osredotočil, zato ker se mi zdijo te informacije pomembne. 22 milijard uh, sadja in zelenjave se proda po Evropi. In uh, vrednost proizvodnje iz južnih držav predstavlja okrog 70 odstotkov, 71 odstotkov. To je pokazal že eh, prejšnji slajd. Eh, kot je povdaril tudi prejšnji govorec, se moramo sredotočiti na eh, različno velikost organizacij. Eh, proizvajalcev. Na severu proizvedejo te organizacije sada in zelenjave eh, v vrednosti 47,2 milijona, na jugu pa okrog 10 milijonov evrov. Kot vidimo, je proizvodna manjša oziroma obrati so manjši na jugu kot na severu. Eh, tam so tudi uh, Eh, obrati veliko bolj razdrobljeni, proizvodna je razdrobljena. Zdaj pa številka, eh, eh, ki nam govori nekaj o prihodnosti tega sektorja, ki nas mora upozoriti na to, kako ravnati v prihodnje. Komisija je podala te številke. Na jugu Evrope je organizacij proizvajalcev 1370, v celotni Evropi pa 1643. Pomembno je, da se organizacije povezujejo, zato da bodo lahko delovale na vse bolj globaliziranem trgu. Zato so organizacije proizvajalcev tako pomembne. Še ena številka je pomembna. Eh, to pa je eh, število eh, združen proizvajalskih organizacij. 71 odstotkov priznanih organizacij proizvajalcev je na jugu Evrope. In to kaže na potrebo, da se stvari reorganizirajo. Cilj komisije je, da se doseže eh, številka 60, 60 takih združen. Mm, tega še nismo dosegli. Vendar pa vse kaže, da bo prišlo do eh, dviga na tem področju. organizacije proizvajalcev se že združujejo eh, v programih. Eh, teh je 344 eh, po Evropi in samo 57 na jugu Evrope. To so, to so skupine proizvajalcev in če bodo te postale organizacije proizvajalcev, potem bomo morda kmalo dosegli cilj komisije. Še ena številka se mi zdi zanimiva in sicer 323 tisoč eh, proizvajalcev je združenih eh, na jugu Evrope v primerjavi s 367 tisoč 850 v celotni Evropi. Okrog 40 eh, odstotkov kmetij, vse skupaj pa je okrog milijon. 40 odstotkov eh, se jih torej povezuje in to je kar dobra številka. V te organizacije so vključeni predvsem novi proizvajalci. Eh, pogosto eh, se prebivalstvo na kmetijah stara. V Španiji imamo organizacijo proizvajalcev 595. Kmetije so večinoma um, majhne. Treba je ukrepiti organizacije proizvajalcev in pa združenja teh organizacij. Na jugu bi države morale sprejeti ustrezne politike, tako da bi lahko. Uh, uh, te organizacije prej eh, postale del sistema. Ne, treba je delati na tem, da se ohrani in razvije mm, sektor sadja in zelenjave. Uredba je omogočila, da se eh, je ustvarila tesnejša povezava s trgom. Eh, vse to je ključnega pomena in ta uredba je res eh, pomembna eh, za to, da se kmetijstvo ohrani. Mislim pa, da bi morali oblikovati politike, ki bodo spodbujali kakovost, eh, torej kmetijstvo mora biti bolj okolju prijazno, govorim o ekološkem kmetovanju, o trajnostnem kmetovanju in to mislim, da bo pomagalo da bo trg rasel. Uh, varna oskrba s hrano, kar se tiče zdravja in pa uh, razpoložljivosti proizvodov. Zato je treba poskrbeti. Uh, tem kontekstu moramo operativno gledano ohranjati in izboljševati konkurenčnost eh, sektorja sadja in zelenjave. Torej, trdo moramo delati zato, da bomo zagotovili visoko kakovostne proizvode. To pa pomeni tudi, da potrebujemo dobro usposobljeno delovno silo, ustrezne procese in pa spoštovanje okolja. To je namreč zelo pomembno. Če eh, še nekaj povemo o konkurenčnosti, eh, eh, vidimo, da so države po Evropi zelo raznolike. Treba je politike prilagajati posameznim značilnostim po državah članicah. članicah. Torej, ne smemo imeti nekih pozitivnih in negativnih seznamov. Eh, mislim, da bi komisija morala pregledati države, imeti bi morala nek širši pregled, eh, si ogledati um, pozitivne točke in pa potem obravnavati vsako državo posebej. Uh, torej, države, kjer je zaenkrat malo organizacij proizvajalcev ali pa skupin proizvajalcev, bi se lahko bolje organizirale. Potem imamo tu uh, vprašanje, ki se pojavlja v državah, kjer ni veliko proizvajalc, organizacij proizvajalcev. Tam bi morali uh, sprejeti uh, uredbe, ki bodo zagotovile, da bo uh, uh, ukrepanje možno, torej da bodo intervencije možne. Zelo težko uh, ljudje sami uh, začnejo uh, s proizvodno oziroma s povezovanjem in pri tem jim je treba pomagati. Uh, ne, treba se usredotočati na uh, dobavo, na uh, postopen napredek, ki proizvajalcu omogoča, da se bolje vključi. Eh, ni dobro, če je organizacij proizvajalcev premalo, prav tako pa ni dobro, če jih je preveč, kajti potem se težko dogovorijo med sabo. Uh, lahko bi imeli 60-odstotno sofinanciranje za operativne programe, ki jih izvajajo eh, združenja organizacij proizvajalcev. Mislim, da moramo situacijo obravnavati na ta način. Torej, treba bi bilo ukrepiti vlogo organizacij proizvajalcev in eh, združenj. Eh, to je povezano tudi s proizvodno, potem tržiti proizvode, mm, pomemben je tudi odnos med proizvodno in distribucijo, treba bi bilo zagotoviti eh, dejavnosti na tem področju, na področju eh, inovacij in spodbujanja organizacij proizvajalcev. Na ta način se bo sektor lahko razvijal. Pa še ena pomembna tema za jug Evrope. Mislim, da moramo priznati uh, in si prizadevati za priznavanje organizacij proizvajalcev. Potem pa še upravljanje kriz. To je tudi zelo pomemben dejavnik. Dva tipa kriz imamo. Imamo krize, ki so povezane z uh, eh, tržnimi cikli. Mislim pa, da ni bilo dovolj virov na voljo, dovolj sredstev, da bi rešili eh, krize. Zato moramo vzpostaviti mehanizem, ki bo omogočil hitro odzivanje na eh, dejanske potrebe trga. Tako bomo omogočili proizvajalcem na jugu Evrope, da eh, se izognejo oziroma se soočijo z izgubami, če do njih pride. To je še posebej pomembno na jugu kjer rase občutljivi proizvodi, občutljive, uh, občutljivi pridelki, naprimer melone, paradižniki in drugi. In, uh, zato je še posebej pomembno, da se hitro odzovemo na krizo. Zdaj pa smo pri vzajemnih skladih. Ti lahko pomagajo kmetijam in podjetjem, da se soočijo s krizo. Mislim, da je to zelo pomemben dejavnik. Ti skladi morajo biti na voljo takoj. Leto smo videli, ko je prišlo do ruske krize, da tako ukrepanje ni bilo učinkovito. Eh, sredstva, ki so jih kmeti imeli na voljo, tudi niso bila učinkovita. Cene morajo biti uh, usklajene, posodobljene in pogosto uh, proizvajalci tvegajo na trgu. Mislim, da bi cena morala biti vsaj 70 odstotkov proizvodnih stroškov. Mislim, da bi morali najti mehanizem, ki bo zagotovil, da bodo proizvajalci imeli neke vrste jamstvo. Mora pa obstajati tudi sistem, da zavarujejo svoje pridelke in pa eh, nek sistem komercialnega zavarovanja. Pogosto damo izdelke na trg Eh, tudi na oddaljene trge, ampak eh, ti trgi so eh, pokazali, naprimer na Kitajskem in v ZDA, da ni dovolj varnosti, ko gre za plačila. Ali pa, da pridelek sploh ne pride po mesecu dni potovanja, ne pride v ustrezni obliki. Torej, zavarovanja so pomembna tudi zato, da bomo omogočili izvoz. Potem pa še druge krize, komercialne, zdravstvene, politične. Naprimer, ko se cene znižajo, so potrebni nujni ukrepi. E, imeli smo e, krizo e, pri cvetači zaradi ruske krize, ampak sredstev za uh, reševanje te krize ni bilo dovolj. Še enkrat povdarjam, da je ključnega pomena hitrost ukrepanja. Ne sme biti večjih upravnih ovir, kajti to državam članicam onemogoča, da hitro ukrepajo. Zdaj pa še prosta distribucija to pa je prineslo dobre rezultate, eh, vendar pa tako stvar lahko načrtujemo in to je tukaj ključnega pomena. Eh, sveži pridelki hitro propadajo, tako da moramo uvesti tudi idejo industrijskega procesiranja teh pridelkov. To pomeni, da ljudje, ki bodo lahko ki bodo želeli uživati te proizvode, da jih bodo lahko uživali tudi takrat, ko ne bodo več sezonski. Deset odstotni prag je boljši kot pet odstotni. To številko moramo tudi vključiti v uredbo. Okoljske ukrepe bom preskočil, zato, eh, ker bo o tem govoril Žak eh, Dusk. Eh, na hitro pa bi nekaj povedal še o promociji. Imamo novo uredbo na tem področju in smo zadovoljni z novimi sredstvi, ki so na voljo za ta namen. In to je vsekakor zelo pomembno. Mm, to je pomembno predvsem, ko govorimo o zaščitenem eh, poreklu. To je način, kako priznati kakovost proizvoda. Eh, trenutno eh, nimamo zelo močne promocije takšnih proizvodov in to bi radi izboljšali. Nekaj pa naj povem še o novih eh, trgih, kjer skušamo prodajati svoje pridelke, govorimo o Kitajski, eh, tudi Vietnamu. Mislim, da moramo izvajati specifične promocije za naše pridelke na teh trgih. Pogosto imamo tudi tržne težave, težave na trgih, eh, ker jih ne poznamo dobro. Potem je tukaj še schema razdeljevanja sadja v šolah. To je zelo zanimiv projekt, ki bi ga morali eh, ohraniti in še nadalje razvijati. Mm. Moramo pa ga ločiti od drugih podobnih eh, schem, kajti ima povsem specifične značilnosti eh, in to je povezano z značilnostmi pridelkov in pa samo logistiko. Te Scheme eh, sadja v šolah eh, ne bi smeli eh, pretvoriti v neko schemo umika z trga. Mislim, da bi morali ustvariti tudi nek observatorij trga. Mm, velike številke so povezane z upravljanjem kriz in to bi morali bolje reševati. Potem pa še. Eh, distribucija na eh, eh, veliki ravni. Evropska unija pa mora izboljšati še recipročnost in druge vidike dvostranskih sporazumov. Zagotoviti moramo tudi, da bomo imeli dostop do držav, kjer dvostranskih sporazumov ni več. To mora biti ključnega pomena in Evropa se mora odločiti, ali bo delala tudi v teh državah, ki eh, želijo uvažati svoje pridelke v Evropo, v Evropsko unijo. Besedilo te predstavitve eh, vam bom potem razdelil. Eh, zdaj pa še zadnja prosojnica, potem pa bom besedo. Eh, dal žaku. Na tem slajdu lahko vidite, da imajo vse uredbe isti eh, cilj, eh, cilj prehranjevanja, okoljski cilj in pa cilj razvoja podeželja. Ti cili so med seboj povezani oziroma te funkcije in zagotoviti moramo, da bodo čim bolj komplementarni, da se bodo med seboj dopolnjevali. Zato je pomembno, da eh, vire uporabljamo na najboljši možen način. Eh, s tem je povezana ekonomija obsega in zagotoviti moramo, da bodo organizacije proizvajalcev in njihova združenja bolj učinkovita. Mislim, da je to dober način, kako razvijati evropsko kmetijstvo v prihodnje. Hvala. Oui, je vais prendre le relais quelques minutes pour euh, souligner deux, deux points qui nous paraissent. Ja, par minut bi samo vzel za to, da predstavim dve zadevi, ki sta pomembni za sektor sadja in zelenjave in za strategije, ki jih eh, razvijamo, pa tudi za operativni program. Gre najprej za okoljske ukrepe, par zadev. Najprej od 2007 je sektor sadja in zelenjave uvedel tudi okoljske ukrepe in tu lahko rečemo, da je bil sektor sadne zelenjave res pionirski, tu je oral ledino. Kar zadeva proizvodnjo in pa distribucijo, je zelo pomembno tudi, kako zadeve potekajo na ravni eh, podnebja. Eh, smo v dinamiki podnebnih sprememb, ki imajo za posledico v državah na jugu bistveno daljše obdobje eh, suše, pa tudi bistveno eh, močnejše padavine, daljše padavine, eh, tudi drugih kataklizem je bistveno več. In to je veliki ziv za proizvajalce sadja in zelenjave. Je pa to nekaj, kar tudi negativno vpliva na produktivnost in kakovost naše proizvodnje in zato je pomembno, da uh, uveljavimo tudi raziskave in inovacije, zato da se poskušamo prilagoditi tem podnebnim spremembam. Naj se vrnem k temu, kar je dejal kolega iz uh, Univerze v Wageningenu. Dejstvo je, da gre tu za 10 odstotkov sektora kmetijstva, potrebujemo pa bistveno bolj eh, jasne in predvidljive ukrepe. V okviru operativnega programa so upoštevani le dodatni ukrepi in bistveno jasnejše bi bilo, če bi okoljske ukrepe v celoti financiral operativni program. Treba bo bistveno bolj v prihodnosti delati na izgubah in eh, na odpadkih, kajti 25 do 30 odstotkov celotne proizvodnje se izgubi nekako na poti od eh, proizvajalca do potrošnika. Inovacije so ključen vidik tako za prihodnost kot za sedanjost. Po eni strani zato, ker je potrebno vse čas prilagajati proizvodno popraševanju, prav tako je potrebno izboljšati konkurenčnost tega sektorja verjetno ni nobena skrivnost, če povem, da ta sektor trpi zaradi izkrivljena konkurence naprem tretjim državam in eh, predvsem strani tretjih držav in tudi kar zadeva netarifne necarinske omejitve. Tako da je pomembno, da se zavedemo, da vse čas obstaja pritisk po zniževanju stroškov proizvodnje ob hkratnem ohranjanju kakovosti in tudi vse bolj raznolike ponudbe za potrošnike. Tako da raziskave in inovacije, za iskanje novih eh, vrst, mm, nova embalaža, nove proizvodi, ki so bolj prilagojeni sodobnemu načinu življenja današnjih potrošnikov. In eh, z organizacijo Fresh Fell, ki je naša sestrska organizacija skupaj s Kopa Kožeko, torej z njimi smo ustanovili namensko skupino Task Force, ki naj bi v okviru programa Obzore 2020 eh, opredelil prioritete za raziskave in razvoj za nadaljnih pet let in tudi kasneje za področje sade in zelenjave. No, zdaj pa zaključki. Tisto, kar želimo poudariti v zaključek. v poročilu, ki ste ga dobili, je bistveno več govora o tem. Najprej je potrebno podkrepiti potrošnjo. V zadnjih letih smo izgubili skoraj 18 eh, odstotkov prodajnih točk za sveže sadje in zelenjavo v Evropi. Torej, program sadje in zelenjave v šolah, program sodelovanja s tretjimi državami, potem ozaveščanje potrošnikov, predvsem mladih, vse to je ključnega pomena za sedanjost in prihodnost našega sektorja. Potrebno je tudi podpirati izvoz v tretje države in poskušati moramo tudi uveljavljati načelo recipročnosti in eh, zmanjšati sanitarne in pa carinske omejitve. No in na zadnje je pomembno tudi, da se ohrani skupna tržna ureditev za sadje in zelenjavo, kajti, kot je dejal, dejal gospod Trentini, je to orodje, ki je neposredno namenjeno trgu, proizvajalci in organizacije proizvajalcev pa živijo od prihodkov tega trga in pogosto jim življenje grenijo krize konjunkturne in strukturne narave, s katerimi se sooča naš sektor. Hvala lepa. Hvala lepa za to izredno poglobljeno predstavitev. vedno nam zmanjkuje časa, ampak mislim, da smo tokrat uspeli brez eh, nepotrebnega skrajševanja prispevkov prisluhniti celotnim predstavitvam. Mislim, da je to zelo pomembno za naš sektor, ker ti govore ravno o pogojih dela. No, kot prvi gospod eh, Melo, ki je tudi poročevalec. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej hvala vsem govornikom za oris stanja na severu Evrope tudi. Moram reči, da so to vrstne študije za nas eh, izredno pomembne. V mojem primeru pripravljam poročilo o razmerah v sektorju sadja in zelenjave. Te študije, ki ste jih eh, omenili, bodo zelo pomembne in zelo koristne. Odgovorili ste na celo vrsto mojih vprašanj, ampak vendar imam še nekaj eh, drugih vprašanj. V pravilih in priporočilih je jasno, da proizvajalci na severu Evrope želijo poenostaviti obstoječe pravila. In zanima me, kako to storite, kako poenostaviti obstoječi pravni okvir, ne da bi spremenili pravila. To je moje moj prvo vprašanje predstavniku iz eh, Univerze v Bahringenu. In še nekaj. Slišali smo kar nekaj govora o okvirnih pogojih za proizvajalce iz severa in juga Evrope. In zdi se, da imamo zdaj manjše organizacije proizvajalcev, eh, oziroma govornik se upravlja, manj organizacij, ki pa postajajo večje. Zanima me, kako je to povezano z investicijami v proizvodno sadja in zelenjave? Ali je to privedlo do zmanjšanja številk? V tem trenutku imamo manj mladih proizvajalcev, več starih proizvajalcev v Evropi. In to je tudi vezano na Združeno kraljestvo v Španiji, na Portugalsko, v Združenem kraljestvu v Bolgariji. Imamo enega proizvajalca pod 25 letom in 50, oziroma 20 proizvajalcev nad 50 letom на польском, Австрии, Немчии, поймамо enega mladega proizvajalca na tri starejše. Seveda gre eh, Poljski in Nemčiji bolje kot eh, preostanku Evrope na tem področju, ampak vendarle vidimo, da je širom Evrope vendarle prišlo do staranja. Spodbuditi moramo več eh, mladih kmetov za sodelovanje. Gospod eh, Trentini, zopet. kar zadeva jug Evrope in to velja tudi za Severno Afriko. V Severni Afriki imamo isto stopno proizvodnje kot na jugu Evrope. Kakšen je zdaj učinek teh odločitev, političnih odločitev na organizacije proizvajalcev v tem zvezi? Tu me skrbi razmerje med organizacijami proizvajalcev in distribucijskimi kanali. Imamo proizvajalce, ki proizvajajo in želijo prodati, imamo pa pogosto tudi monopole v distribucijskih sektorjih. In to lahko povzroči tudi določeno negativno spodbudo za proizvajalce. Morda bi lahko razmislili o političnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, zato da razrešimo to razmerje med eh, proizvajalci in eh, distributeri, tako da bodo proizvajalci lahko svoje proizvode proiz prodajali brez eh, kakršnih koli dodatnih težav na ravni distribucijskih kanalov. kar zadeva upravljanje. Pogosto morajo delovati komercialno. Pogosto morajo prodati svoje proizvode. Večji proizvajalci želijo delovati neodvisno in ne znotraj organizacije kar pomeni, da postajajo bolj profesionalni pri svojem delu. Na nekaterih področjih torej imamo težave, ker eh, želijo postati bolj profesionalni konkurenčni, je treba seveda več vlagati v izobraževanje. Strinjam se vsem, kar pravite. glede učinkovitejše predelave, ampak moramo vedeti, da so situacije različne med eh, severom in jugom. Zdi se, da ko gre za distribucijo, bi lahko industrijo stimulirali tudi s tem, da se ljudi spodbuja k spremembi prehranevalnih navad širom Evrope. Če nam bo to uspelo, pa potrebujemo bistveno več eh, učinkovitosti pri ukrepanju. No, kar zadeva zdaj krizo. Zanima me, ali lahko kaj več poveste tudi o obladovanju te krize. In še enkrat hvala za predstavitve, ki so bile zelo koristne. Hvala lepa, vidim, da se to poročilo že bogati in eh, razvija naprej. Gospod Glezos. Pan posel Glezos. Arketa je vjeferušeš in si jisiš, ki je polišimandik. Hvala lepa za to dokaj zanimivo predstavitev. Mislim, da smo slišali veliko pomembnega, ampak tu vidim dva problema. Najprej proizvajalec ocenjuje, da so tu velike težave. Imamo kar nekaj velikih kartelov, ki dobesedno se suvajo male proizvajalce in zanimajo, kakšna je tu politika Evropskega parlamenta, kakšna je politika organizaciji? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Med potrošnikom in eh, proizvajalcem so posredniki, so trgovci in oni so tisti, ki dobivajo vse dobičke iz tega naslova. No in med eh, proizvodnjo in potrošnjo je posrednik tisti, ki največ zasluži. In zato me zanima, kako rešiti ta problem, ki je res enormen problem. Zdaj živimo v obdobju, v katerem se pojavljajo že cvetoči mandljivci, pravi govornik, kajti gre torej za neko posebno obdobje, tako da bodimo nekoliko bolj previdni in ne pozabimo na realnost, ki stoji za vsem tem. Hvala lepa, gospod Rope. Hvala lepa. Najprej hvala lepa za vse predstavitve. moram reči, da je bilo to zelo koristno in ste resnično strokovnjaki na svojem področju. V sovjetskih časih smo imeli prisilno sodelovanje in eh, številni ljudje so mnenja, da je sodelovanje negativno. Omenjeno je bilo, da je potrošnja sadja in zelenjave v Evropi bistveno nižja. In zanimajo me morbitni razlogi za to. Govora je bilo o organizacijah proizvajalcev. In zanima me, kakšna je ustrezna raven, ki naj bi jo predlagali za sodelovanje. Ali naj to vključuje le primarno proizvodnjo, ali pa naj gre to naprej tudi tja do malo prodaje, da se na ta način lahko zagotovi pošteno porazdelitev dobičko. Kaj ti pravite, da prihaja tu do pomembnih povečanj. Zanima me, kateri sektori so najbolj podvrženi tem tendencem. So to države, v katerih je stopnja organiziranosti više ali so to države, v katerih eh, stopnja organiziranosti ni tako zelo velika. kakršnakoli mm, je že vrsta države, je pomembno, da se ustrezno organizira veriga dobav. Pomembno je, da se jasno opredelijo ta pravila. Gospod De Castro, najprej zahvala našim eh, gostom, strokovnjakom. Mislim, da je to zelo pomembno. To so velike spremembe. Mm, gre za ruski embargo in uh, To je eden od sektorov, ki je najbolj podvržen tovrstnim težavam. Moje vprašanje pa je naslednje in ne bi tu tratil preveč časa. V luči izpostavljenih eh, težav ni nobenega dvoma, da je prišlo tudi do izboljšave So pa razlike med severom in jugom in stvari se bodo zdaj izvajale bolje, verjetno z nekoliko krajšimi mm, pristopi. Dejstvo je, da je potrebno nekaj storiti tudi na tem področju sadja in eh, zelenjave stvari gredo kar dobro, lahko bi se izboljšale, ampak moram reči, da ne vidim neke nuje po radikalni spremembi sektorja sadja in zelenjave. Hvala. Hvala, gospod Dorfman. Ja, hvala lepa. Nasplošno bi rad eh, povedal to, kar je dejal gospod De Castro. Jaz tudi ne vidim neke hude potrebe po temeljni reformi tega sektora. E, imam pa konkretno vprašanje za gospoda Trentinja kar zadeva obladovanje krize. Ste bili kar skeptični glede možnosti, da bi organizacije proizvajalcev obladovale velike krize, kot je ta politična kriza, s katero se soočamo zdaj v teh dneh. No, jaz bi bil nekoliko bolj optimističen, kajti, ker se mene tiče, so organizacije proizvajalcev, ki vendarle so sposobne obladovati tudi pomembne krize, eh, čeprav morda vse. Ne sodijo v isti koš, treba je razlikovati med organizacijami, ki so, imajo dovolj kapacitet, ki imajo skladišče in ki imajo predvsem možnost eh, tudi preoblikovanja eh, razmer na trgu eh, za svojimi intervencijami. Ne vem, natančno, kaj imate vi mislih, kajti po mojem mnenju, mm, kar tako z dajanjem proizvodov potrošniku za ston, ne bomo stvari rešili, ker če mu enkrat daš za ston, ne bo nikoli več kupil. In eh, mislim, da gre tu za reformo. tega vprašanja. Mislim, da kar zadeva uporabo fitofarmacevskih sredstev, eh, mislim, da moramo predvsem tu eh, razmisliti o morbitnih spremembah, ko gre za eh, celostno obladovanje škodljivcev. Tu mislim, da bi lahko naredili veliko in razvili naprej ta sektor, ki je vsekakor zelo pomembno, pomemben element pridelave sade in zelenjave v Evropi. Gospod Deloje, hvala lepa, gospod predsednik, hvala tudi vsem govornikom za njihove predstavitve. No, jaz menim, da ne smemo izgubiti izpred oči razloga, zakaj želimo tu iti v Evropi. smer pripiti organizaciji proizvajalcev. Mene zanima predvsem, kakšen je vaš občutek glede razmera med trgovci in organizacijami proizvajalcev. Ali bi lahko morda nekoliko spremenili razmerje sil med eh, proizvajalci in trgovci. Glede krize, kriza E. coli leta 2011 in zdaj ruski embargo. Kako si lahko predstavljamo, da del sektorja, čeprav je dobro organiziran eh, in stopna organiziranosti je zelo različna od države do države, kako lahko kolektivno trge spravimo nazaj na noge, ne da bi vključili več eh, proizvajalcev, da bi organizirali več eh, proizvajalcev. Mislim, da lahko vsekakor stvari izboljšamo, da lahko vključimo tudi tako imenovane neorganizirane proizvajalce, kajti mislim, da je nekoliko hudo reči, da vsak proizvajalec, ki ni v neki zadrugi ali ki ni v neki drugi organizacijski strukturi, preprosto ni organiziran. Uh, dejstvo je, da imajo nekateri pač svoje lastne distribucijske kanale in so organizirani neposredno med seboj in glede na krize, s katerimo se soočamo v zadnjih letih, je ključno, da je jasno, da so nujni ukrepi za to, da bodo negativne posledice čim manjše za proizvajalce. Glede na splošno zmanjšanje proizvodnje v Evropi na področju sadja in zelenjave, glede na premalo investicij v promocijo, kaj ti pravila promocije mislim, da bo potrebno morda spremeniti. Eh, o tem se bo treba pogovoriti tu v našem odboru. Skratka, to je nekaj eh, premiz za razmislek. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Sebastija. Najlepša hvala. Čestitam v. Eh, vsem, ki so govorili, to bo zelo eh, pomemben dan, pomembna razprava. Imam pa eno skrb eh, oziroma zaskrbilo me, ko sem slišal zadnjega govorca govoriti o odprtju meja in o zmanjšanju carinskih dajatev. Gospod Mele je odgovoren za naše poročilo in je ugotovil, da je veliko uh, proizvodov, ki se na severu Afrike proizvajajo, istočasno kot na jugu Evrope. Ampak pogoji uh, eh, proizvodne so drugačni, gre za drugačne sanitarne, okoljske in druge pogoje. Uh, v Afriki pogoji torej niso enaki od evropskih proizvajalcev. Uh, zahtevamo socialno delovno eh, situacijo, ki je vedno bolj trajnostna, dostojna za delavce, okolju prijazna. Eh, to pa ne velja za sever Afrike. Mislim, da zato eh, prihaja do nelegalne konkurence in to je škodljivo za naše proizvajalce. Poleg tega poslanec Melo ugotavlja tudi uh, staranje prebivalstva na kmetijah, eh, mladi odhajajo v mesta. V Španiji imamo veliko regijo, ki je zelo kmetijsko usmerjena, pa eh, še komaj eh, preživi ta sektor, je zelo ogrožen. Veliko polj je že opuščenih. In Mm, iz Afrike in drugih držav prihajajo izdelke, ki so veliko cenejši, zato ker ne spoštujejo vseh teh standardov, kot jih morajo spoštovati kmetje pri nas. Zato me malo skrbi to odpiranje eh, meja in pa eh, vse lažji dostop eh, tujih proizvodov na naše trge. Hvala. Dziękuję. Pan poseł Penti. Voilà, gospod Dantin. Oui, euh, merci pour euh, ces trois exposés. Hvala za te tri predstavitve in za študijo. Študija pokriva obdobje do leta 2014 v okviru reforme SKP. Smo razvili tudi sektor sadja in zelenjave, zato da bi omogočili ustrezen razvoj organizacijam proizvajalcev. Moje vprašanje je naslednje. A ste že dobili kakšno kritiko glede reform in glede sprememb, ki so nastale leta 2014? Poprošam predstaviče na komisiji Tama. Hvala. Predstavnik komisije, gospod eh, Šaps, v imenu Evropske komisije. Thank you, uh, and, uh, also thank you. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi vašim gostom za opravljeno študijo, ki je izjemno zanimiva. Kot veste, tudi mi natančno analiziramo učinke izvajanja reforme iz leta 2007. Seveda ni nobeno presenečenje, da so tudi naši sklepi zelo podobni tistim, ki izhajajo iz vaše študije. Jasno je, da je sektor sadja in zelenjave bistvenega pomena za evropsko kmetijstvo. To je izjemno dinamičen sektor, kjer se je v zadnjem času marsikaj spremenilo in to na različnih področjih, ne zgolj z vidika samega delovanja eh, in organizacije proizvodnje, ampak tudi z vidika prodaje in dajanja na trg proizvodov v različnih državah članicah Evropske unije. Za nas je seveda dobro, da je stopnja organizacije, stopnja sodelovanja vedno višja. Napredek je sicer počasen, ponekod prepočasen, je pa jasno, da stopnja organizacije rase. In to je treba izpostaviti. Še nekaj je pomembno. Nekateri finančni in drugi elementi trenutnega sistema se eh, vedno pogosteje uporabljajo. in to vrstni ukrepi pokrivajo približno 24 odstotkov porabljenih sredstev. Morda izvajanje ni na najvišji ravni, eh, narediti bi morali še več, ampak tudi to je pomemben vidik delovanja trenutnega sistema. Z našega vidika je glavna pomankljivost, kompleksnost sistema. Problematično je tudi vse, kar je povezano s pravnim okoljem, s pravnim okvirom. Komisar Hogan je prav tako izpostavil to razsežnost in sektor sadja in zelenjave bo predmet, predmet eh, poenostavitev, ki jih bomo s pomočjo oblikovanja delegiranih in izvedbenih aktov izvedli tekom tega leta. Vseh težav ne moremo rešiti, zdi pa se nam, da lahko konsolidiramo obstoječi pravni okvir in ga preoblikujemo v nekaj, kar bo lažje razumljivo in manj zapleteno. Številna priporočila, ki smo jih podali in priporočila, o katerih se pogovarjamo tukaj danes, priporočila, o katerih se bomo pogovarjali v naslednjih letih, se pridružujejo tudi predlogom držav, držav članic in sveta. Vse skupaj pa bo lahko morda predmet širše revizije tržnega regulativnega okvira. Verjetno bomo uh, predstavili kakšen dokument v tej smeri do leta 2018. In pri tem se bomo osredotočili tudi na sektor sadja in zelenjave, med drugim. Z vidika finančnega upravljanja imamo prav tako nekatere pomisleke. Tudi Kokobu je ta ponedeljek obravnaval eh, režim sadja in zelenjave. In v nekaterih državah članicah smo poskušali zmanjšati stopnjo napake. Ponekod smo že bili uspešni. Za te poenostavitve pa so poskrbele države članice. Še nekaj treba izpostaviti v zvezi s kriznim upravljanjem. Mislim, da smo vsi bili presenečeni, ko je bil vzpostavljen ruski embargo. Ampak mislim, da smo lahko s pomočjo našega sistema umaknili več kot 600 tisoč ton proizvodov strga s pomočjo uh, eh, schem začasne podpore. Nekateri programi še vedno delujejo in to so brez dvoma uh, stvari, katerim, uh, katerim se posvečamo. Na strani komisije smo zainteresirani za tesno sodelovanje v tej razpravi z veseljem bomo predstavili svoja stališča in svoje raziskave. O tem se bomo pogovarjali z, vsem, z vsemi, ki vas eh, te zadeve eh, zanimajo. Veselimo se dobrega sodelovanja v naslednjih mesecih. Hvala. Bardzo proszę naszych ekspertów, but very briefly, please. Še odgovor strokovnjakov, ampak eh, zelo na hitro, prosim. Okay, thank you very much. Uh... Najlepša hvala. Hvala poslanci in poslanke za ta zanimiva vprašanja. Ne vem, če se bom lahko spustil v podrobnosti posameznih vprašanj, ampak vseeno bom poskuš, poskusil odgovoriti vsaj na tiste glavne teme. kje naj začnem? Bom začel pri gospodu Melu. Vprašal je, kako lahko poenostavimo pravila, brez da bi jih spremenili. No, to je zelo zanimivo vprašanje, res je. Seveda ne moremo poenostavljati brez nekaterih sprememb. Nisem jaz tisti, ki Eh, mora pripraviti natančne predloge sprememb in poenostavitev, ampak eh, nacionalni organi, s katerimi sem se pogovarjal, so dejali, da je še posebej področje okoljskih ukrepov preveč zapleteno. Tudi študija oziroma študije Evropske komisije so pokazale in uh, te študije so črpale iz eh, nacionalnih poročil, da vsi okoljski ukrepi niso učinkoviti, kar je seveda razumljivo. Dan danes veliko zahtev glede kakovosti eh, proizvodnje in proizvoda prihaja strani potrošnika. Proizvajalci njihove organizacije se torej soočajo s precejšnjim pritiskom, izboljšati morajo eh, svoj okoljski učinek, okoljski učinek proizvoda. In morda bi lahko na tej strani poskrbeli za nekatere poenostavitve. Sam predlagam tudi, da še bolj izpostavimo eh, dajanje na trg in prodajo, marketing. Iz tega je namreč eh, začela rasti ta schema. Podariti moramo eh, trženje, po drugi strani pa tudi inovacije in vprašanje človeškega kapitala. In eh, s tem se lahko navežem še na eno vprašanje, ki ste ga izpostavili, kako izboljšati upravljanje organizacij proizvajalcev. Eh, usposabljanje, izobraževanje, tehnična pomoč in organizacijska pomoč, to so področja, na katerih lahko vsaka organizacija proizvajalcev in vsak proizvajalec eh, marsikaj pridobi in sam bi izpostavil te elemente. Res je, kmeti eh, se starajo, v nekaterih državah je največji delež, delež tistih nad 40 let ali pa nad 50 let in eh, v nekaterih primerjih so kmetije. Uh, zelo raznovrstne, ukvarjajo se z različnimi dejavnostmi, nekatere vodijo kmeti, ki so v tem poklicu zgolj za pol delovnega časa. Težava je tudi ta, da na številnih šolah in univerzah pozabljamo na zadruge. Tudi na naši univerzi pred leti o tem praktično nismo govorili. Izginile so iz eh, vseh učnih načrtov. Veselim se novega trenda, da se o tem sedaj spet govori, ampak mislim, da je treba narediti še več. Seveda pa to niso preproste spremembe, težko je zagotoviti. Uh, večjo, večje vključevanje eh, zadrug v različnih učnih načrtih. Veliko vprašanj se je dotaknilo položaja proizvajalca v prehrambeni verigi. Mislim, da so organizacije proizvajalcev zelo pomembno orodje za to, da okrepimo položaj proizvajalcev in organizacij proizvajalcev. Mislim, da moramo biti bolj kritični do organizacij proizvajalcev, bodi si bi lahko povečali število članov ali pa bi izpostavili različne načine promoviranja organizacij proizvajalcev. Tukaj pa se bom ustavil, gospod predsednik. Izvolite. Grazie. Le domande sono tante e stimolanti. Najlepša hvala. Veliko zanimivih vprašanj sem slišal, ampak mislim, da se bom osredotočil na tista vprašanja, ki se dotikajo eh, uvoza iz Severne Afrike. O vzajemnosti pa ne bom govoril. Ko sem pripravljal to predstavitev, sem si pogledal tudi napovedi za razvoj prebivalstva do leta 2050 v številnih državah po svetu bo prišlo do zmanjšanja, kar se tiče odstotkov, kljub temu, da bo eh, število prebivalcev v svetu naraslo na 9 milijard, je 6,5 milijard. Ampak Afrika je edina, ki bo prešla v največji meri eh, iz 8,3. 9, 890 eh, milijonov na skoraj 2 milijardi. Sosednje države so uvoznice, pred nekaj eh, leti smo govorili naprimer o kitajskem paradižniku. Poraba paradižnikov na kitajskem se je povečala eh, na tej ravni, da Kitajski ni treba več izvaja, eh, izvažati paradižnika, ker eh, lokalno prebivalstvo poje ves pridelek. Odvisno je, kam bomo pošiljali naše proizvode od tega, kje se bo prebivalstvo povečalo za 30-40 odstotkov. V vsakem primeru bomo uh, visoko število izdelkov potrebovali. To vprašanje uh, uvoza je pomembno že sedaj, ampak obrniti se moramo tudi v prihodnost. Staranje kmetov je dejstvo. Zaradi tega sud vidim kot nekaj, kar eh, mora služiti podpori teh gospodarskih subjektov. Lahko se zgodi, da bomo izgubili 50, 60, 70 odstotkov našega kmetijstva, če se bodo vsi ti eh, stari kmetovalci upokojili. Zakonodaja naj bi pomagala tistim kmetijam, ki še vedno delujejo, ampak so v težavah zaradi starosti kmeta. tudi starejši kmete lahko opravljajo eh, veliko dejavnosti in morda jih lahko podpremo tam, kjer pomoč najbolj potrebujejo. Mladi si želijo plače vsak mesec in eh, če vstopiš v kmetijski sektor, to ni vedno nekaj, česar se lahko nadejaš. Vzajemni sistem je način zagovarjanja lastnih stališč. Proizvajalci lahko omahnejo eh, proizvode z trga, zagotavljajo eh, jamstva drug drugemu, kar je seveda zelo uporabno v kriznih časih. V Italiji so že bili pripravljeni projekti, s katerimi smo zagotovili kmetijam neko določeno raven dohodkov. Tudi nekatere zavarovalnice sedaj o tem razmišljajo. Pred kratkim smo veliko govorili tudi o odnosih med proizvodnjo in trženjem in trgovci. Ugotoviti moramo, kaj se je zgodilo v nekaterih državah članicah, potrebujemo kodeks eh, dobre trgovske prakse odnosi med proizvajalci in trgovci so stvar zasebnega sektorja, tako da jih naj ne bi eh, urejali na evropski ravni, ampak po mojem mnenju bi lahko vzpostavili kodeks dobre trgovske prakse in s tem razrešili vsaj določen delež eh, tistih glavnih težav. Na to vprašanje kriznega upravljanja tukaj govorim eh, tudi o vprašanju brezplačne distribucije. No, s tem smo želeli eh, razrešiti nekatere težave, industrijsko procesiranje dobro, orodje, s tem bi eh, pomagali tudi nepartnerskim proizvajalcem, ker lahko uporabijo ta finančna sredstva. Hvala. pri zmanjšanju uporabe gre za zmanjšanje uporabe svežega sadja in zelenjave. To ni nič novega. Verjetno gre tudi zaradi eh, konkurence mlečnih izdelkov in uh, drugih izdelkov ali pa uh, vprašanje praktičnosti svežega sadja in zelenjave. Ti izdelki so dragi v primerjavi z drugimi, nekateri pravijo, ampak študiji kažejo, da to preprosto ni res. potrošnik eh, mora eh, vedeti, kakšni, kakšne so prednosti eh, sredozemske proizvodnje, ampak scheme smo vzpostavili prepozno. Pomembno je, da spremenimo načine prehranjevanja, naprimer šolskimi schemami in podobno mi nismo zato, da bi zmanjšali carinske dejatve. Zahtevamo pa vzajemnost. Naprimer, primer Turčije. Turčija je pomemben eh, dobavitelj Evropske unije. In eh, v tem primeru so carinske dejatve 50 odstotkov. Zahtevamo carinsko vzajemnost. Enako velja za fitosanitarne pogoje, eh, okoljske in uh, pogoje delovne sile. Ekspertov, rečevišče. Hvala za te odlične predstavitve. E, in e, stotsotno bomo porabili to, kar ste nam povedali, zato da koristimo sektorju. Najlepša hvala, ker ste pripravili te predstavitve. Hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Malo smo že v zaostanku. In eh, res je treba obravnavati vsako regijo posebej. Sever drugače kot jug. Eh, potem eh, stare države članice imajo drugačne značilnosti kot nove države članice in proizvodna se po državah članicah močno razlikuje. teh razlik eh, se eh, seveda zavedamo. Najlepša hvala še enkrat. Eh, najlepša hvala. Punkt. Dobro, zaključili smo s to točko na dnevnem redu in se bomo zdaj lotili naslednje. Tudi ta je zelo pomembna in zelo zanimiva. Imeli bomo izmenjavo mnen z gospo, Livija, z gospo Livijo Pomodoro, ki je predsednica Centra za zakonodajo o živilih in živilsko politiko v Milanu. Rad bi vas spomnil, da nas je lansko leto obiskal Franz Fischler, ki je predsednik znanstvenega odbora Expo. In tudi Ricardo Valenti je bil z nami, oziroma Valentini se popravlja predsednik, je dobil Nobelovo nagrado in je strokovnjak za podnebne spremembe. Danes pa je z nami uh, gospa predsednica Livija Pomodoro. Gospod eh, De Castro. Uh, zelo spremlja to temo, ki se je pojavila že ob več priložnostih. Jasno je, da se bomo s to temo še naprej ukvarjali. Pripravljeni smo, mislim, da tudi vi, gospa predsednica, tako da vam kar predajam besedo. Izvolite. In oprostite za zamudo. signor presidente cercherò di contenere in pochi minuti. najlepša hvala gospod predsednik poskušala bom biti kratka in jedrnata. center za zakonodajo o živilih in živilsko politiko v milanu je v milanu nastal pred razstavo, ki bo tam potekala. Poskušali smo zagotoviti določeno dediščino za prihodnje generacije. Vzpostaviti smo želeli platformo, ki bo prvi korak v smeri doseganja tistih ključnih ciljev in to je večstranska konvencija o hrani in jamstvih na področju hrane. Pravica do hrane ni uh, nekaj, kar obstaja povsod. Najdemo jo zgolj v nekaterih delih sveta. Mi smo želeli pozvati italijanske oblasti, da prevzamejo vodilno ulogo pri zagotavljajo te pravice. In to je tudi pomemben del razstave leta 2015. Zgraditi želimo most med Milanom in eh, Expom v Dubaju leta 2020. V vse skupaj pa vključiti tudi doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Vse skupaj je nastalo na osnovi uh, italijanske tradicije. Tudi Cezare Beccaria prihaja iz Italije. Poskušali smo biti boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu, se boriti proti pohabljenju ženskih uh, spolovil in tako naprej. Italija ima tudi druge večstranske agencije. FAO, naprimer, EFSA in tako naprej. Evropa mora biti del teh ciljev. Potrebujemo skupne cilje. In zato smo danes tukaj. Pokloniti se želimo namreč delu Evropskega parlamenta. Obenem pa želimo naše cilje deliti z vami, tako da jih boste lahko podprli. Imamo veliko predlogov tega parlamenta, ki obravnavajo hrano in pravice do hrane. Naprimer, strategija za izboljšanje prehrambene verige v Evropi ali pa ukrepi za zmanjšanje odpadkov pri hrani. Vprašanje podhranjenosti otrok v državah v razvoju. Vse to ta parlament obravnava. In vse te zamisli so ključnega pomena za naše delo na osnovi tisočletnih eh, razvojnih ciljev. Razvojni okvir Evropskega, Evropske unije je bil sprejet leta 2014 in boj proti revščini mora biti najpomembnejši cilj za globalni razvoj po letu 2015. Pristop mora temeljiti na človekovih pravicah, temeljiti mora na ljudeh. Iti moramo dlje kot eh, zgolj prehrambena varnost. Hrana mora biti temeljna človekova pravica. Kot veste, je komisija oblikovala stališče Evropske unije po več krogih posvetovanja, to je podprl tudi svet, vse skupaj je podprl tudi parlament, gre za sporočilo, ki govori o obdobju po letu 2015 čaka nas veliko dela. In vsega, iz vsega tega je išla za misel o Milanskem centru. Še naprej smo si namreč želeli prizadevati za doseganje ciljev, ki si jih zastavljamo. Graditi želimo na osnovi razvoja na področju znanosti, na področju raziskav v eh, ekonomiji, kmetijstvu in drugot. Zbrati želimo znanje iz različnih področji in ga na to združiti. Kritično želimo primerjati zakonodajne akte, ki trenutno veljajo. Z vsem tem želimo zagotoviti, da bomo postali referenčna točka za vse tiste eh, strokovnjake in akademike, pravnike in znanstvenike, ki se s tem ukvarjajo. Marsikdo se namreč ukvarja z vprašanjem hrane. In mislim, da bi lahko vzpostavili dodatno orodje za vlade, ki se ukvarjajo s trenutno krizo, ki je med drugim tudi prehrambena kriza. Milanski center naj bi nudil dostop do informacij, do dokumentov in to ne zgolj eh, pravnikom ter znanstvenikom, ampak tudi vsem ostalim. Ozaveščati želimo tudi splošno javnost. Politikom in predstavnikom družbe želimo v roke dati orodja, ki jih potrebujejo za to, da napišejo nova pravila. Gospod predsednik, Expo 2015 je dobra priložnost za doseganje tega cilja. Milan bo svetovna prestolnica eh, v tem letu in naš cilj je, da še dodatno razvijemo ta dogodek, da se ozremo v prihodnost. cilj hranjenja in nahranjenja planeta mora biti izpostavljen. Govoriti moramo o prihodnosti, kar pomeni, da se moramo na prihodnost začeti tudi pripravljati. Tekom moje poklicne kariere sem se že srečala uh, silami zla. Uh, z organiziranim kriminalom in tako dalje. Srečala pa sem tudi številne sile dobrega ljudi, ki delajo v državah v razvoju, pomagajo otrokom in tako dalje. Vsi moramo delati uh, v interesu človeštva in človeške rase. To je tudi del naše kulture. Moje življenje mi je dalo marsikakšno priložnost. In ravno zato sem sprejela ponudbo milanskega ekspa. Želim, da Milano leta 2015 eh, postane nekaj več kot zgolj center raziskav. Ljudje morajo spoznati, kako pomembno je izboljšati stanje v svetu. Seveda se borimo tudi s časom. Malo časa pomeni malo možnosti za spremembe. Pred nami so težki izzivi. Še vedno pa bomo trdo delali za to, da vse te ovire premostimo. Smo del civilne družbe in svet želimo izboljšati, ne pa da ga poslabšamo. Svet bomo izboljšali le tako, da uporabimo zakonodajo kot orodje, orodje za izboljšanje obstoječih določb. Pravica do hrane mora postati splošna, temeljna, univerzalna pravica. verjamemo, da lahko dosežemo naše cilje, če nas bo podprla celotna Evropa. Sedaj je čas za prve korake na tej dolgi poti priprave minimalnih pravil, katere, katera bodo podpisale vse države v svetu vse skupaj se sliši kot nekakšen manifest. Številni ljudje delajo na teh projektih, pripravljajo vse potrebno za vzpostavitev ustrezne osnove in pri tem moramo sodelovati tudi z drugimi po svetu. Hvala. Kot prvi, da bi besede gospod De Castro, izvolite. Ma, grazie, Presidente, innanzitutto un ringraziamento. Eh... Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Pomodoro. Hvala, da ste prišli v naš odbor in nam spregovorili o tej pobudi. Mm, to je pobuda Milanskega centra za zakonodajo o živilih in živilsko politiko. E, razstava v Milano 2015 je velika priložnost in to smo v parlamentu tudi večkrat poudarili to je priložnost tudi za nas, da eh, se soočimo z izzivi, eh, ki jim je priča človeštvo. Eh, dostop do hrane je vsekakor velik izziv. Z veseljem sem prisluhnil vaši predstavitvi in ta je resnično usklajena z dejavnostmi tega odbora. Veliko predstavitev smo imeli, kot je povedal tudi naš predsednik in verjamemo, da bomo lahko skupaj našli rešitev ali pa vsaj zagotovili to, da bo parlament eh, nekaj prispeval k reševanju tega vprašanja. Eh, Milano 2015 to eh, še posebej dobro odraža. In eh, tudi druge teme, s katerimi se ukvarjamo, so s tem povezane, naprimer eh, obravnava odpadkov, eh, upravljanje voda in tako naprej. Ta odbor je v prejšnjem mandatu sprejel pomembno resolucijo o odpadkih v hrani. Še vedno pa čakamo na rezultate te resolucije. Upam, da bo komisija predsednika Junkerja podala konkretne predloge, ko gre za živilske odpadke. Pravica do hrane pa je vsekakor ključna tema. Imamo tudi velik eh, paradoks. V bogatih, pa ne samo v bogatih državah, se je zelo povečala stopna debelosti, tam je preveč hrane. Po drugi strani pa uh, imamo veliko podhranjenih ljudi ali pa slabo prehranjenih ljudi v državah v razvoju in to je velik paradoks. Imamo odgovornost, da če že ne moremo poiskati ustrezne rešitve, vsaj postavljamo prava vprašanja. Expo v Milano 2015 bo zato vsekakor dobra priložnost. Eh, veliko vprašanj bo postavljenih in center v Milano lahko eh, zapusti zelo dobro dediščino po Expo 2015. Tudi pravno gledano, naprimer, ko gre za upravljanje naravnih virov, se eh, številni ukvarjajo torej, s temi zakonskimi problemi, ko gre za zaseg zemlje, Eh, vendar pogosto ugotovimo, da ni ustreznih sredstev, kako se proti takim stvarem boriti. Zahvaljujem se še enkrat eh, gospe Pomodoro in želimo si njenega prispevka tudi v pisni obliki, da ga bomo lahko odrazili tudi v naši resoluciji. Hvala lepa. Gospod Zulo. Grazie, presidente, grazie, presidente Pomodoro. Ho ascoltato... Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, hvala, gospa Pomodoro. Pozorno sem prisluhnil temu, kar ste nam povedali, gospa Pomodoro. In lahko povem, da ste me zelo pozitivno presenetili. Eh, seveda je vse skupaj povezano tudi z podjetji, ampak treba je izkoristiti priložnost, ki jo bo ponujal ta dogodek treba je govoriti o eh, varni oskrbi s hrano in to kakovostno hrano. Ne smemo govoriti samo o zdravstvenih temah, ampak visoko kakovostna hrana pomeni tudi naslednje. Pomeni, da se spoštujejo socialni, okoljski in etični standardi. In to so ključna področja, kjer lahko dosežemo napredek eh, z ekspom v Milanu. Mislim, da bi morali tako ukrepati, če želimo doseči kakršnokoli kulturno spremembo. Eh, Milano je s tem seveda povezan in to predstavlja veliko priložnost, vendar pa bo ta priložnost eh, uspešna samo, če bomo spremenili svoje gledanje na stvari moramo si vprašanje hrane ogledati tudi stališča okolja in to je povsem drug pristop, kot ga imamo zdaj. Mislim, da bi to bil korak v pravo smer. Upam, da bomo temu vprašanju posvetili veliko pozornosti in upam, da bo Expo 2015 v Milanu ne samo dogodek, ki ne bo prinesel ničesar, nobene nadgradne, ampak da bo iz tega nekaj sledilo. Hvala. Hvala, gospod Donta. Merci, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil gospe Pomodoro za njeno predstavitev. Svetovna razstava je priložnost za napredek. Italija in Milano sta izbrala izpostaviti, sta želela izpostaviti določene teme, ki niso več tako sodobne. Naprimer, kakovost hrane, eh, dostop do hrane, to so eh, teme, s katerimi smo se že ukvarjali in se še vedno ukvarjamo. Svetovna razstava je dobra priložnost, o kateri moramo govoriti tudi v tem odboru. Podpirali vas bomo pri vaših pobudah. Prehrambena vprašanja so tudi kulturna vprašanja. In dogodek, ki se bo odvijal v Milanu, nam omogoča, da pošljemo sporočilo celotnemu svetu, da nekaj spremenimo. To je cilj vaše pobude, za njo se vam tudi zahvaljujem in vam zagotavljam našo podporo. Pa, džinkuje, uh, pa Gospod Agnjo. Hvala. Uh, zanimiv se mi je zdaj prispevek Pavla De Castra, ko je omenil odpadke. Uh, res je, ogromno živilskih odpadkov je v prehranski verigi. In dve vprašanji sta s tem povezani. Mislim, da. Eh, bi bilo koristno slišati vaše mnenje. Najprej živilski odpadki, uh, ki smo jih včasih dajali prašičem. Uh, to je bila pač uh, krma za prašiče, pomije smo jim rekli in uh, prašiči so to pojedli, mi pa potem prašiče. Problem danes pa je, da se lahko na ta način prenašajo tudi uh, bolezni. V Veliki Britaniji smo imeli slinovko in parkljevko. Ampak kljub vsemu eh, je ta hrana eh, hranilna in je prašičem všeč. Eh, mogoče bi lahko izkoristili to, da živilske odpadke spet spremenimo v hrano za živali ali pa je to stvar preteklosti. Kaj mislite? Um, Druga vrsta odpadkov pa, je, pa so odpadki iz klavnic, ki so jih včasih tudi dajali živalim. Vsekakor pa moramo upoštevati, da eh, ne damo iste vrste živali oziroma odpadkov iz njih eh, spet tem živalim. Eh, vendar pa smo naprimer z prašičim mesom hranili piščance in obratno. Če smo torej dajali mesne odpadke drugi vrsti, je bilo to v redu. Zdaj pa se javnost temu upira. Zanima me, kaj vi menite o tem. Obstajajo načini, kako porabiti živilske odpadke. Zanima me samo, ali smo pripravljeni to storiti. Ja, gospod eh, poslanec, ampak to, to se je kuhalo. Tako da tu je šlo že za na nek način predelano krmo. Čisto eh, toliko, ko že govoriva o zgodovini. Gospa Pavsen. Tak, herr ordförande, ok, velkommen hit. Hvala, gospod predsednik in dobrodošli, gospa Pomodoro. Prihodnost človeštva pomeni, eh, da nas je danes 7,5 milijard, eh, v naslednjih 30 letih pa nas bo že 10 eh, ali 11 milijard. Takšna bo prihodnost človeštva, ampak imamo samo en planet, planet ne bo postal nič večji. Ne moremo najti nekega novega planeta, kamor bomo preselili ljudi. Zato se soočamo z ogromnim izzivom. Soočiti se moramo s podnebnimi spremembami, najti bomo morali dodatne vire vode, pitno vodo, ohraniti moramo vodo v morjih, ohraniti tudi biotsko raznovrstnost, če želimo preživeti. In proizvesti bomo morali dovolj hrane za vse te ljudi. Zato je jasno, da bomo potrebovali bolj učinkovit eh, cikl proizvodne hrane, kot ga imamo danes. To je en vidik stvari. Se še spominjam druge svetovne vojne. Takrat sem bila kot otrok pogosto lačna. Zato imam poseben odnos do hrane, do razprav o hrani, do solidarnosti in kakovosti prehrane. Ampak eh, seveda bi morali razmisliti tudi o tem, da je veliko ljudi že eh, predebelih, po drugi strani pa otroci v drugih delih sveta stradajo. Poglejmo si samo begunska taborišča v Libanonu, ali imajo tam dovolj hrane. Mislim, da bi morali razmisliti o vsem tem. Sama izhajam iz svojih lastnih eh, izkušenj in spominov. Pri petih letih sem bila pogosto lačna. Ko eh, je prišel mir, eh, sem si predstavljala, da bom takrat imela dovolj hrane. In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 je bila vsekakor zelo zanimiva predstavitev. Hvala. Pravica do hrane je izredno pomembna. Včasih govorimo tudi o pravici do pitne vode. Tudi voda je ključni del naše prehrane. Zanimalo bi me, ali imate kakšne predloge v zvezi s tem. Videli smo, da obstajajo velike razlike v svetu in tudi v Evropi, eh, razlike v življenskih standardih, dohodkih. Eh, obstajajo ljudje, ki vsak dan jedo karkoli si zaželijo, eh, lahko jejo najbolj kakovostno hrano, lahko si privoščijo karkoli. Obstajajo pa tudi ljudje, ki nimajo hrane ali pa jedo tisto, kar dobijo. Kako bi lahko zagotovili primerno prehrano, ki bo temeljila na neki stalni porabi kalorij, kako zagotoviti prehrano, ustrezno prehrano tudi tistim z minimalnimi dohodki v Evropi? imamo tudi eh, ljudi s posebnimi potrebami ali pa take, ki živijo sami, eh, ne da bi jim družine lahko pomagale. Kako torej eh, zagotoviti, da bo pravica do hrane veljala za vse? Kako to spraviti v prakso in izvajati v realnosti? Hvala. Hvala lepa, s tem smo zaključili z vprašanji in komentarji poslancev, zdaj pa vas prosim, če lahko še nakratko odgovorite. Hvala. Zelo sem vesela te možnosti, da sem prišla v parlament eh, in se vam zato tudi iskreno zahvaljujem, gospod predsednik. Eh, vesela sem pa tudi vprašanj, ki ste mi jih postavili iz njih lahko vidim, kako pomemben je ta izziv. Mogoče imamo samo to eno priložnost. Eh, in priložnost eh, se je pojavila zaradi tematike, ki smo jo izbrali za svetovno raz, razstavo v, Melan, v Milanu eh, leta 2015. Mislim, da te priložnosti ne bi smeli zapraviti. To je priložnost ki se je pojavila tudi zaradi številnih problemov, ki jih imamo z varovanjem okolja, upravljanjem vodnih virov in distribucijo hrane. Tudi biotska raznovrstnost je s tem povezana. Zahteve obstajajo za pridelavo v različnih državah in zagotoviti moramo, da iz tega ne bodo kovali dobičke samo nekateri. Eh, večina pa bo s tem imela probleme. Torej, poiskati moramo ustrezno ravnotežje. To, da je organizacija takega dogodka tvegana, je res. Obstaja tveganje, da pripravite sicer nek eh, lep uh, dogodek, ampak eh, če ne bo nič sledilo iz tega, potem vse skupaj ni smiselno. Treba je tak dogodek tudi nadgraditi. Kot sem rekla, obstaja pa tveganje, da eh, vse skupaj postane samo neko razkazovanje brez pravih rezultatov. Mislim, da moramo izkoristiti to priložnost in zato sem danes prišla k vam. Eh, cenim to, da ste omenili tudi eh, solidarnost, solidarnost do tega projekta. Mi si moramo prizadevati za to, da skušamo stvari izboljšati, spremeniti moramo svoj eh, pristop eh, do izzivov, s katerimi se sooča človeštvo. S tem je povezano tudi preživetje, vsekakor. Hmm, zdaj bom odgovorila še na določena vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Mislim pa, da si moramo prizadevati predvsem za to, da ne bomo zadovoljni samo z nekimi lepimi izjavami, ampak da bomo dosegli konkretne rezultate. Še posebej pri tej tematiki si moramo pred oči vzeti naš planet, ki ga uničujemo z zlorabo narave za naše lastne cilje. Lastimo si nekaj, kar ne pripada samo nam, ampak vsem. Mislim, da moramo obravnavati ta problem, kajti to je zelo velika težava, s katero se sooča človeštvo. Poleg tega se podnebje spreminja. Prihaja tudi do sprememb eh, v prehrambenih ciklih. Eh, ti cikli so tudi okoljske narave, so pa tudi Eh, rezultat tega, da se eh, stanje v naravi slabša. In o tem moramo razmisliti. Ugotovimo pa lahko, da nimamo več veliko časa za eh, dosego dogovora. Mislim, da lahko dosežemo konkretne rezultate. Sama sem zelo konkretna. Rada izhajam iz dejanskega stanja in na tej podlagi potem predlagam ukrepanje. Mislim, da moramo ostati trdno eh, z nogami na tleh. Rezultate pa lahko dosežemo samo, če bomo imeli neko temeljno solidarnost med nami. Vzpostaviti bi morali neka minimalna pravila, ki bodo veljala za vse in ki jih bodo tudi vsi spoštovali pogosto, eh, ko eh, se vzpostavljajo pravila, jih nekateri spoštujejo, drugi pa ne. Mi pa bi morali zagotoviti, da eh, bodo ta pravila spoštovali, ratificirali in tudi izvajali vsi. Tako, da bo ta pravica do hrane res lahko zagotovljena vsem ljudem. Popolnoma se zavedam, da je pred nami še dolga pot, ta naloga bo težka, ljudi moramo ozaveščati, zavedati pa se moramo tudi omejitev vsake rešitve, ki jo bomo predlagali. In eh, zaradi vsega tega sem trdno prepričana, da se moramo osredotočiti na ta minimalna pravila. Mislim, da lahko učinke dosežemo samo, če bomo vedeli, kaj lahko dosežemo. Konferenca v Dubaju oziroma Expo v Dubaju 2020. To bo razstava, ki bo temeljila na inovacijah in na tehnologiji. E, mislim, da je pomembno, da se povežemo kar takoj, da izgradimo most e, svetovno razstavo leta 2020. To verjamem, zato ker so inovacije lahko zelo koristne, ko gre za reševanje določenih praktičnih težav, tako kot naprimer teh, ki ste jih izpostavili vi tukaj. Tehnologija lahko tukaj odigra ključno vlogo, lahko jo odigra, ko gre za prehranjevanje planeta. Potem ste spraševali o uporabi eh, živilskih ostankov, eh, mesnih ostankov v prehrani živali. Rada bi spomnila, da že dolga leta, že skoraj stoletje, obstaja industrija v Chicagu. Leta 1903 uh, je bila tam uh, neka velika klavnica in uh, prav tam v bližini je potekala svetovna razstava. Takrat so uporabljali odpadke ne samo za prehrano prašičev, ampak eh, so uporabljali živilske ostanke tudi kot gnojila. Eh, potem so pridelki zrasli, ljudje pa so eh, imeli dobiček potem, ko so te pridelke prodali. Ne moram reči, ali je to, kar delamo danes prav ali narobe, ampak obstaja velika težava z živilskimi odpadki. Ključen problem je, da so nekateri ljudje predebeli, imajo prekomerno težo, drugi pa podhranjeni in e, to bi morali rešiti. V svoji resoluciji ste omenjali boj proti živilskim odpadkom in to, da se ustvari čim manj odpadkov. To e, ni ravno moja tema nisem strokovnjakinja na tem področju. In eh, ne govorim rada o stvarih, ki jih ne poznam dobro. Vsekakor pa se mi zdi pomembno, da zmanjšamo količino živilskih odpadkov. In to bomo obravnavali tudi na razstavi v Milanu. E, zaključila bom in opravičujem se, če sem bila že predolga. Rada pa bi povedala še naslednje. Sami smo si vse skupaj zamislili na naslednji način. E, potegniti bomo morali zaključke iz e, milanske razstave. In sicer gre za to, da okrepimo svoje znanje in ga nadgradimo in sicer znanje o temah, ki so e, zelo pomembne za našo družbo. Treba je okrepiti znanje, ki že obstaja. To znanje je potem treba uporabiti v dobro človeštva. Ne smemo pa tega uporabljati uh, samo za izkoriščanje in bogatenje nekaterih. Spoštovani člani in članice tega odbora, prosim vas, da nam pri tej nalogi pomagate. Stojte nam ob strani pri naših prizadevanjih. Mi bomo podali določene predloge, ki bodo izhajali iz eh, pridobljenih izkušenj in obstoječega znanja. Skušali bomo oblikovati nekaj, eh, za kar upamo, da bo koristno za vse, ne samo za nekatere. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da so bile besede gospoda Dontana zelo dobre kot eh, povzetek, namreč da mora iz Milana priti sporočilo za cel svet, sporočilo o zanesljivosti oskrbe s hrano, o varni prehrani, o dostopnosti cenovni in drugačni, o okoljskih energetskih vprašanjih, o inovacijah, o ozaveščenju. Mislim, da je delovanje vašega centra, ki ga vodite, odlično z tega vidika in eh, zato se priporočamo še za nadaljne ukrepanje tudi preko našega ambasadorja za Expo, gospoda De Castra. Torej, veselimo se nadaljnih ukrepov v smeri sodelovanja nas odbora z EXPOM, da bomo lahko aktivni, da bomo lahko skupaj storili več za te signale, ki jih velja poslati iz Milana. Še enkrat hvala lepa, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. In sicer točka 14, kratka predstavitev predstavnika analitičnega oddelka Evropskega parlamenta glede raziskav in analiz, ki jih ta oddelek ponuja. kot podpora delu našega odbora. Nova generalna direkcija za raziskave Evropskega parlamenta je bila ustanovljena v lanskem letu in združuje več raziskovalnih oddelkov ter zagotavlja raziskave za potrebe poslancev in odborov. E, to je prej izvajala DigiPress. E, ki je ugotavljala dodano vrednost, evropsko dodano vrednost in pa tudi druge elemente. Tu pa imamo zdaj torej popolnoma novo direkcijo, ki zagotavlja dokumente in informacijske elemente za evropske poslance in eh, odbore in tudi za vse poslance. Namen je zagotoviti celovite analize in eh, raziskave, ki jih imajo tudi parlamenti številnih eh, demokracij v svetu. Vede direktorja direkcije C, gospod eh, Joseph Dan, bo danes predstavil eksante ocene učinkov, ekspost ocene učinkov Evropske dodano vrednosti znanstveni eh, pogled, pregled dela Evropskega sveta in pa oceno izvajanja politik. Torej, eh, direktor direkcije C, gospod Jozef Dan, nam bo danes eh, predstavil določene storitve, ki jih ponuja njegova služba. Prosim torej, če nam lahko podate to predstavitev, upoštevajoč seveda tudi dejstvo, da nas ni prav veliko več v dvorani, tako da bi bilo morda dobro dobiti tudi kakšen eh, kratek dopis oziroma pisna informacija, ki jo lahko eh, posredujemo preko sekretarjata vsem poslancem. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Tu predstavljam novo generalno direkcijo, ki je mlajša od enega leta, torej še tukaj nova. Gre za torej našo knjižnico in pa tudi raziskovalno eh, službo za poslance, ki ponuja pomembne storitve za naše eh, člane. Tu pa še tretja direkcija, ki jo vodim jaz, ki se ukvarja z ocenjo učinkov in ocenami učinka in evropsko dodano vrednostjo. Namen naše generalne direkcije je zagotoviti orodje za nadzor in eh, zagotoviti ustrezno podlago, dokazno podlago za delo odborov. Generalna direkcija, ki je izšla iz občutka, da je Evropski parlament zelo močan v zakonodajni fazi, zelo močan v fazi priprave amantmajev, morda pa nekoliko manj v pripravljalni fazi ali pa potem v naknadni fazi in zato se tu predvsem ukvarjamo z političnim vidikom sodelovanja. Kako torej lahko pomagamo vašemu odboru? Eh, na tri načine. Najprej dejstvo, da so pomeni proaktivni pristopi, kjer pripravljamo evropske ocene učinka. To je vezano z členom 225 pogodbe, ki Evropskemu parlamentu daje posredno pravico do zakonodajne pobude. Eh, v prejšnji razpravi, naprimer, je gospod De Castro dejal, da zdaj čaka na gospoda Junkerja, da pripravi predlog o odpadni hrani. Če pa tega predloga ne bo, pa lahko na podlagi člena 225 ta odbor poda zakonodajno pobudo in na ta način pritisne na komisijo, da pripravi tak predlog, eh, ki bo povšeči tudi vašemu odboru. No, širše gledano, odbori morajo imeti možnost identificirati in kvantificirati svoje prioritete in v ta namen pripravljamo posebna eh, poročila, kot je to, ki sem ga pokazal. Eh, tu torej ugotavljamo tudi strošek ne Evrope, torej kaj se zgodi, če ni evropskega povezovanja na področju obrambe, na, področju, na drugih področjih, torej skušamo nekako kvantificirati to vrstna vprašanja. No, v tem bolj daljnosežnem poglavju imamo tudi stoa eh, in eh, veseli nas, da je tudi aktivna članica stoje tudi tu v dvorani danes. Stoa je lansko leto pripravila za vas eh, poročilo o možnostih za zagotavljanje prehrane za 10 milijard ljudi. Na ta način mislim, da lahko pripomoremo k temu, da Se zavemo, da če bo stvari potekale tako, kot potekajo sedaj, bomo le stežka zagotovili hrano za 10 milijard ljudi. Potem, kot je dejala gospa Pomodoro, morda bo zanimivo tudi za vaš odbor, da uporabite storitve, ki jih ponuja panel stoa. No, potem je nadzor nad uh, eh, ekspost učinkom zakonodaje. Oktobra lani smo pripravili kratko oceno implementacije, ki je na voljo vsem poslancem in tu gre naprimer za trenutno stanje na področju biokmetijstva in označevanja. Potem smo pripravili tudi takšno predhodno oceno. To so analize ocen učinkov komisije in tam ugotavljamo, kje so pomakljivosti, kje so področja, kjer bi odbor lahko stvari nekoliko izboljšal. Pomembno je, da se podpre vaše odbore pri poročilih na lastno pobudo. Kot veste, so bili odbori omejeni na eno takšno poročilo na leto, zdaj te kvote, te omejitve ni več in sicer konferenca predsednikov in konferenca predsednikov političnih skupin je to potrdila. Torej gre za podporo, ki jo tu ponujamo pri pripravi takšnih poročil eh, na podlagi ugotovitev. Jasno je, da če lahko stvari bolje ocenimo naprej, lahko pripravljamo boljše zakone in na ta način potem lahko tudi bolje vplivamo na prihodno zakonodajo. No in še tretje področje, ocena učinkov ex ante. To je, kot rečeno, naš poskus podpore odborom v najzgodnejši fazi ko se odločite za različne možnosti strateškega izvajanja politik, gre torej za 6 do 8 stranski dokument, prav tako pa odbor lahko pomagamo z bolj natančnimi ocenami učinka, če odbor meni, da je to potrebno ali če so potrebne dopolnilne ocene učinka, če se mi zdi, da kakšnega področja Evropska komisija v svojo ceno učinka ni zajela. No in zadnje zadeva so ocene učinkov amadmajev. Redko dobimo kakšno tovrstno zahtevo, ampak vedno pogosteje pa dobimo prošnje odborov o oceni učinka pomembnih amadmajev. Več argumentov mislim, da govori v prid temu. Eno je argument učinkovitosti, kajte če gre za nek pomemben element, ki pride vse tja do trialoga, In če imate oceno učinka, potem imate nek argument, ki podpira to logiko takšnega amadmaja in eh, menimo, da tudi to lahko potencialno pomaga pri zagotavljanju transparentnosti in jasnejše upravičenosti tistih amadmajev, ki predstavljajo radikalni odklon od eh, prvotnega predloga komisije. Te ocene učinka eh, se vedno izvajajo strani zunanjih izvajalcev, predvsem za zagotavljanje objektivnosti. Skratka, pomagamo vam lahko pri implementaciji, pomagamo vam lahko pri poročilih, ki so bolj narave zakonodajne pobude, prav tako lahko sistemsko pomagamo pri ocenah učinkov. Imamo izkušnje že številnimi odbori, tudi z vašim, imamo zunaj pred dvorano cel nabor dokumentov, ki kaže, da zelo širok nabor študij, ki jih pripravljamo. Imamo vsekakor različne vire, ki jih uporabljamo in eh, zadeve potem skrčimo na zelo eh, kratke jedrnate dokumente osredotočene na dejstva. Upam, da nisem bil predolg predsednik. Hvala lepa. No in seveda sem pripravljen odgovoriti tudi na morebitne vprašanja, ki jih imate. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Hvala tudi za vse gradivo, ki ste ga že pripravili, ki ga uporabljam tudi jaz. Tako da vsekakor želim podariti, kako zelo koristni so ti dokumenti in kot. Uh, znanstveni delavec lahko povem, da vsekakor zelo cenim vaše delo. Gospod Rope. Hvala lepa za to informacijo. Tu govorimo o zelo koristni storitvi. vaši produkti so običajno zelo kakovostni. Moje izkušnje so sicer eh, dokaj omejene, ampak imamo vprašanje glede praktičnega postopka. Kdo naj z vami stopi v stik? Eh, odbor, posamezen poslanec. Naj vam zastavimo celoten ta problem ali eh, kako? kakšen je potem tudi strošek in kako se vse skupaj organizira. Tudi to me zanima, ko gre predvsem za zunanje izvajalce. Izvolite. Ja, hvala lepa za to vprašanje. Ker zadeva oceno učinka, do, ali pa za bolj daljnoročno perspektivo, to izvajamo na zahtevo odbora, In običajno so koordinatorji odbora oziroma odbor kot celota tisti, ki odloča, ali želijo oceno učinka, uh, oceno učinka za neko področje, oceno učinka med majo, kakorkoli. Ko gre pa za zakonodajno pobudo ali pa za poročilo na lastno pobudo, tu pa avtomatično uh, pripravimo takšen problem produkt in ga seveda tudi ustrezno prilagodimo odboru. Dobimo vsekakor informacije iz več koncev, seveda pa zadevo argumentiramo v podporo vašemu delu. Potem pa imamo tudi raziskovalno službo za poslance, ki ima nekaj več resursov kot mi, no oni pa se odzivajo na zahteve oziroma prošnje posameznih poslancev. To so prošnje, ki pa lahko zahtevajo praktično karkoli. Ne, ne poznam nobenih omejitev, moram reči. Mislim, da ja, lahko prosite za nekakšen briefing ali pa za seznam gradiva v knjižnici. No, proračun, proračun je malce manj kot milijon evrov na leto, s tem pokrivamo delo vseh odborov. In uh,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 zelo kakovostni. In prosim, če to sporočite eh, osebam, ki se s tem ukvarjajo, to, to pohvalo, torej, če jim lahko prenesete. Skratka, vidite, da imamo kar eh, veliko možnosti, eh, ki jih lahko izkoristimo. Je pa seveda vse odvisno tudi od rokov. Možnosti so dokaj velike. bi pa rad prosil tudi za to, da morda pripravite kratek dokument, kratko obvestilo za naše poslance. Danes je četrtek, imeli smo izredno intenzivno zasedanje ta dva dneva, ostalo nas je malo, zdaj proti koncu, tako da bi bilo dobro, če ta informacija lahko pride do vseh. Torej še enkrat čestitke za upravljeno delo in zahvala za uh, vaše delo. Mislim, da s tem lahko tudi zaključimo s to točko in. A gospa Petir, izvolite. Hvala lepa, predsednik, čisto na kratko, kot predstavnica odbora Agri v panelu STOA se zahvaljujem za izkazano zaupanje, rada bih pohvalila delo predstavnikov raziskovalne službe in eh, direktore in eh, seveda smo pripravljeni na daljne sodelovanje pri vsem tem, kar bo odbor menil, da je potrebno izvesti v okviru panela 100, pa tudi, eh, če se bodo znotraj 100 pojavili predlogi za obravnavo tematik na dnevnem redu našega odbora. Najlepša hvala, gospa poslanka. Mislim, da smo imeli, kot rečeno, torej zelo bogato zasedanje ta dva dneva in mislim, da bi bilo dobro razmisliti tudi o tem, kaj bi bilo potrebno storiti na področju SKP in na področju drugih politik po letu 2020, torej nekakšna poglobljenejša, bolj delosežna študija zdaj, kar zadeva odločitve koordinatorjev. Dobili ste po elektronski pošti, pa tudi v tiskani obliki seznam teh odločitev. Mislim, da ste se s tem seznanili, če ni pripomp, mislim, da to lahko tudi potrdimo, ta priporočila koordinatorjev. E, pod točko razno tudi ne vidim prošen za besedo. Naslednje zasedanje, kot veste, 27. januarja 15. do 18.30, to bo izredno zasedanje, zaslišanje o svežnju eh, mleka in perspektivi za sektor mlekarstva. Pričakujem kar živahno razpravo, verjetno bomo spet eh, imeli mučne enominutne nastope. 23. februarja redno zasedanje od 15. do 18.30 in 24. februarja od 19. do 12.30 in od 15. do 18.30. Tako, če ni drugih prošen za besedo, potem eh, s tem zaključujem. Zasedanje nikomor nisem omejeval časa za govor. Veste, kako težko je prekinjati govornike. Eh, si nočem niti misliti, kaj si oni mislijo o meni, ampak dobro, pač takšna je moja funkcija in moja vloga. Še enkrat najlepša hvala. Vsem želim varno pot domov in uh, vidimo se naslednjič 27. tega meseca. Hvala še enkrat vsem, hvala tolmačem, hvala našim gostom in eh, dober tek.